Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lepo pozdravljeni kolegi in kolegice. Lepo pozdravljeni na seji našega odbora. Pod točko ena imamo eno spremembo, namreč letalo iz Kopenhagna v Bruselj zamuja eno uro, tako da se nam bo Jacqueline McGlade pridružila okrog četrte ure. To obžalujemo, ampak eh, na dnevnem redu imamo tudi druge točke, zato lahko nadaljujemo z našim delom. Lahko torej uh, začnemo z točko 4 in 5 in na to nadaljujemo s točko 3, ko se nam bo pridružila Jacqueline McGlade. Eh, vidim, da se vsi strinjate. Potem še sporočila predsednika. Želim opozoriti na delavnico nizko, torej, um, nizke emisije oglika. Delavnica na to temo, vodil jo bo Krise Davis, za nas je zanimiva tudi, tudi sklep. Uh, nacionalne skupščine v Parizu, da bisfenol A prepove za otroško hrano. Mislim, da je po Belgiji ta, to druga država, ki je prepovedala bisfenol A eh, oziroma je prepovedala uporabo te substance v hrani za dojenčke. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu. Gre za ustno vprašanje, komisiji. Avtorica vprašanja je um, Korinda Pašin pa Grmen Brandi. Gre za subvencije Evropske unije za onosnaževalne in netrajnostne prakse. To vprašanje smo že skušali, skušali uvrteti na dnevni red plenarnega zasedanja, pa nam takrat to ni uspelo. Uh, Od takrat je minilo tri mesece in koordinatorji so se odločili, da bodo še enkrat predlagali to ustno vprašanje. Eh, morda bi lahko eden izmed avtorjev povedal nekaj uvodnih besed, morda Korin. Potem pa bomo še formalno glasovali o tem, ali želimo uložiti ta predlog za ustno vprašanje. Korin. Ja, hvala, gospod predsednik že drugič obravnavamo to vprašanje, kot ste ravno kar povedali. In tukaj gre predvsem zato, ker želimo biti strogi pri uporabi lastnega proračuna in nas to vse zanima, pa tudi zato, ker želimo doseči učinkovitost v javni porabi, priti do neke bolj jasne vizije glede subvencij, ki pa v resnici spodbujajo onesnaževanje. Torej, če po eni strani plačujemo za to, da bi manj onesnaževali, pa po drugi strani subvencioniramo tudi nekaj, kar bolj onesnažuje. In zato bi bilo treba o tem nekoliko razmisliti in tudi znižati sredstva skupnosti, ki so temu namenjena in ki bi se lahko koristneje uporabila drugi. Svet mora seveda um, biti tudi glede tega nekoliko bolj osveščen. Tudi na dnevnem redu sveta je ta tema in zato e, želimo mi v Evropskem parlamentu doseči to, da bo komisija šla do konca pri tem vprašanju in nam predstavila svojo oceno teh za okolje škodljivih rešitev in nam pripravila nek predlog za to, da bi se ta sredstva uporabili za nekaj drugega. Ne želim reči, da izven gospodarskega sektorja, temveč za nekaj drugega znotraj gospodarskega sektorja. Jan Grbrandi, ali želite kaj dodati? Yes, you, Hvala lepa. Ni kaj veliko za dodati. Samo to, da bi to moralo dobiti še večjo težo v času krize, ne smemo trošiti sredstev za okolju škodljive stvari. Sedaj moramo plačevati dvakrat. Najprej uh, subvencije za te škodljive aktivnosti, potem pa moramo plačati še za to, da kasneje odpravljamo nastalo škodo. Mislim, da je tukaj politična nujnost jasna in da moramo ponovno vložiti to vprašanje kasneje pa lahko pritisnemo na konferenco predsednikov, eh, da se naj to vprašanje uvrsti na dnevni red. Ja, dobro, mislim, da je to legitimno ustno vprašanje za komisijo. Ni dobro, da imamo netrajnostne subvencije in zato sprašujem, kdo od članov odbora je za, da se to da, se, da predlagamo to upno vprašanje. Hvala, kdo je proti? Vzdržani. Jasna večina za. To bomo torej predlagali za plenarno zasedanje. Sedaj pa peta točka na dnevnem redu. Ana Rosbah je tukaj, tako da se bomo lažje ukvarjali s to temo. In sicer eh, gre za to, da želimo eh, preprečiti, da bi toliko hrane končalo v smeteh, želimo strategijo za učinkovitejšo verigo preskrbe s hrano v Evropski uniji. To je pomembna tema za učinkovitost virov, pa tudi z vidika varne oskrbe s prehrano po svetu um, in tudi v Evropi. Besedo dajem kar poročevalki. Hvala, predsednik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 tega svežnja. Res je, da skoraj polovico živil, ki jih vsako leto proizvedemo v Evropi, zavržemo. In to gotovo ni znak za neko trajnostno ravnanje. Ne moremo imeti neke prekomirne proizvodnje, zato da se potem, kar se proizvede, zavrže to ni v redu ne za prehransko verigo, ne za potrošnike. Naprimer, v menzah in v šolah se to zelo pozna in še bolj pri prodajalcih na drobno in pri potrošnikih. Problem je tudi pri samem prevozu. Zavedamo pa se, da so zakonodajne možnosti omejene, vendar menimo, da gre ta predlog v pravo smer. In sicer uživanje živil bi moralo iti v korak z njihovo proizvodnjo. In tukaj govorimo še zlasti o zelenjavi, sadju in mesu, ki bi moralo biti proizvedeno v bližini kraja, kjer se na to, to porabi in uživa. Več kot 2,2 milijarde in pol ton rib se zavržejo. In isto velja za sadje in zelenjavo. Saj sadje in zelenjava pogosto ne ustreza tisti lepi podobi, ki jo pričakujemo od teh proizvodov. Problem je tudi v sami poti do potrošnika. In zato je treba začeti že v osnovni šoli in eh, potrošniku obrazložiti, da, živil, da so živila, da je prehrana nekaj osnovnega, kar je treba spoštovati, saj cele skupine prebivalstva po svetu nimajo dostopa do hrane. Torej, veliko je treba delati že na področju vzgoje in izobraževanja. No, besedilo si lahko seveda preberete. Nekateri kolegi so tudi pripravili predloge sprememb. V sredo opovdne pa se izteče rok za oddajo predlogov sprememb. Tukaj gre za izredno pomembno temo. Govorimo seveda tudi o onesnaženju vode, pa tudi o onesnaženju, ki ga povzročamo s tem razsipanjem hrane. In to sem želela povedati v svojem besedilu. Hvala lepa. Hvala, Ani Rospak, za osnutek mnenja. Zato temo se ukvarja tudi odbor za kmetijstvo resnično gre tukaj za zelo velik problem, tako v Evropi, kakor tudi po svetu. Točka štiri pravi, da bi si morali ponovno ogledati določene uh, zahteve po kakovosti, uh, tudi ko gre za zahteve glede izgleda, proizvodov in tako naprej. Um, v glavnem gre za zahteve, ki jih. Uh, je upeljal trg, nima pa nujno praviti za kakovostjo proizvodov. V Nemčiji poteka tudi razprava o roku za potek veljave in uh, razpravljamo o tem, ali ta morda ni zavajajoč. V številnih primerjih je ta hrana lahko uporabna še veliko dalj časa in morda lahko tudi komisija pove svoje stališče o tem. Uh, ali uh, ima to prej opraviti z zakonodajo ali z praksami na trgu in uh, lahko tudi razmislimo o tem, kako poskrbeti za izboljšave. Nekaj se vas je javilo k besedi, najprej Richard Zeber. Hvala lepa. Gospod predsednik, eh, sam sem poročevalec v Senci, pri tem, oprostite, nadomeščam Renato Somer, ki je poročevalka v Senci za to temo. Zahvaljujem se Anji Rozbah za pripravo tega mnenja. Eh, če si ogledamo te številke, potem eh, se sramujem, če pomislimo o tem, koliko hrane vsak izmed nas vsak dan zavrne eh, oziroma zavrže. Statistično gledano je to za industrijsko družbo resnično zelo sramotno. Imamo vse mogoče rešilne mehanizme, za ta problem pa še ni bilo možno najti ustrez, ustreznih sredstev. Eh, tukaj je prišlo do velikega porasta od 70 eh, let in eh, to resnično ni primerno. Obstajajo velike razlike pri razporeditvi živil in pa porabi teh živil. Ana Rozbah je na pravilen način povedala, da moramo razmisliti o tem, kaj lahko dosežemo z spodbujanjem, spodbujanjem osveščenosti. Eh, potem eh, strinjam se s tem, da je tudi rok eh, o poteku veljave pogosto zavajujoč in pa tudi, ko gre za zahteve glede lepega izgleda, je te zahteve potrebno postaviti pod vprašaj. S tem se strinjam. Vseeno pa bi morali razmisliti o tem, kako potrošnika pripraviti do tega, da bi ta bolj smiselno ravnal z živili. 30 odstotkov živil se zavrže, ko so še v svoji embalaži. To si moramo predstavljati. To se mi resnično uh, zdi nezaslišano. Uh, In uh, sedaj, ko se soočamo z velikimi problemi, ko ljudje težko zadovoljijo svoje dnevne potrebe, bi bilo dobro, če bi komisija nekoliko bolj ambiciozno postopala pri tej temi in uh, morda bi lahko razmislili o tem, kaj se da storiti na evropski ravni. Um, gre tudi za to, da razmislimo o tem, kaj narediti z živili, ki niso bila prodana, ki so bila na trgu, pa niso bila prodana, kako bi lahko ta živila dali na razpolago tistim skupinam ljudi, ki resnično potrebujejo ta živila. Potem eh, druga tema ehm, gre za države eh, na pragu razvoja, ki imajo velike izgube eh, ko gre za transport živil, eh, bi morali razmisliti o tem, kako tukaj poskrbeti za boljšo embalažo, za boljše plajenje živil. V času, ko se soočamo z gospodarsko krizo in ko pričakujemo, da bo prebivalstvo naraslo na 9 milijard eh, na svetu, eh, bi morali tej temi dati večjo težo in ne smemo to obravnavati kot nekaj stranskega, zlasti odbor NVC tega ne sme dovoliti. Še enkrat hvala eh, Ani Rozbah za eh, njeno mnenje. Eh, obračam pa se tudi na komisijo in jih prosim naj se tega problema lotijo na bolj energičen način. Linda McEver. Hvala lepa tudi našega poročevalca v senci danes ni z nami, zato želim podati nekaj pripomb. Najprej hvala Ani za njeno poročilo. To je pomembno vprašanje tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi v Nemčiji, ko se razpravlja o tem, ali ne bi morda bilo potrebno spremeniti zakonodaje. Eh, se pravi, eh, morda ne bi imeli eh, datuma prodaje, ampak bi imeli samo datum uporabe in moramo se zamisliti nad oznako best before, ko gre za hrano v konzervah. Eh, ta hrana je lahko še eh, dalj časa uporabna, tukaj nimamo nobenih znanstvenih dokazov za to, da ta eh, prehrana po tem datumu resnično ni več uporabna. Morda bi lahko komisija povedala, če preučujejo to vprašanje. Zdi se mi, da je to vse skupaj zelo konfuzno za potrošnike. In pa potem še um, vprašanje glede tega, kako se hrana prodaja v supermarketih. Eh, v moji skupnosti sem se skoraj sprla v nekem supermarketu, želela sem uh, eno embalažo uh, fižola, ampak zahtevali so, da vzamem dve embalaži fižola namesto ene. In to se pogosto dogaja v supermarketih, da imajo ponudbe dva za ceno enega in vse skupaj je povezano tudi z reformo kmetijske politike. Uh, pogosto se zgodi, da so kmetovalci prisiljeni v to, da sklenejo pogodbe z malo, predstavniki maloprodaje in morajo potem proizvajati dvakrat več, kot eh, se dejansko potrebuje. Eh, veliko je pritožb eh, strani ljudi, ki živijo sami ali starejši ljudje, ko morajo kupati več embalaž, če pa potrebujejo samo eno enoto korenčka ali čebula ali česarkoli že pač obstajajo tudi organizacije, ki dejansko um, razdeljujejo hrano, ki je še vedno uporabna, eh, kateri še ni potekel datum veljave, datum uporabe. In takšne organizacije ne dobijo ustreznih sredstev. Morda bi eh, komisija lahko razmislila o sredstvah za to vrstne organizacije, tako da hrana ne bi šla v nič. Potem eh, pa še nekaj. Eh, ko gre za dejansko odpadno hrano, ki je več ni moč jesti, eh, si moramo ogledati možnosti, da bi se ta pretvorila v biomaso. Eh, trenutno vlade ne spodbujajo uporabe odpadne hrane za biomaso. Namesto tega uvažajo les iz deviških gozdov in ta les se potem uporablja za pridelavo biomase. Morali bi se zauzemati za to, da bi biomaso pridelovali iz odpadka naše lastne družbe. Mislim, da, bi, mislim, da komisija namerava podati predlog glede tega, glede eh, trajnostnih kriterijev v zvezi s tem. Mislim, da je to pomembno vprašanje in da bi veliko odpadne hrane lahko uh, uporabili za za pridelavo biomase. Moramo se tudi vprašati, kaj se zgodi z uh, hrano v parlamentu. Uh, veliko imamo sprejemov in nišče ne ve, kam gre hrana, ki ostane od teh sprejemov. Morali bi razmisliti tudi o tem, kako mi ravnamo z hrano tukaj v parlamentu. Uh, moram se ogledati to celotno verigo uh, odpadne prehrane. Uh, vsi poznamo to staro um, šalo, kako ločuješ podatke, potem pa na koncu vseeno mečeš vse skupaj v eno in isto vrečo. Thank you. Linda, it probably goes to the landfill. Ja, ne vem, ali gre to na odlagališče ali v sežigalnice. Ja, sam sem bil prisoten eh, na eh, kosilih z temi krasnimi sendviči in eh, na koncu se te sendviče pospravi v plastične vrečke in ne vem, zakaj se jih potem uporabi. Dobro, kar ti kaljo tarte naslednja. Ja, dankjewel. Jo, en ik wil heel graag Ann Rosbach bedanken voor... Uh, ja, najlepša hvala. Jaz bi se želela zahvaliti Ani Rozbah za ta osnutek mnenja, ki nam ga je predstavila. In povsem se strinjam v zvezi s to temo s eh, predhodnimi govorniki, ki so omenili, da so živilski odpadki nekaj, kar je predmet zelo velike zaskrbljenosti. In zato je tukaj res potrebno razmisliti in pomisliti, kako lahko na tem delamo v prihodnje. Če pa potrebujemo neko kratkoročno perspektivo glede tega, pa se moramo usmiriti k takšnim rešitvam, s katerimi bi lahko hitro izboljšali položaj. Naprimer, v proizvodni verigi imamo predelavo, distribucijo in tako naprej in mm, v vseh teh fazah prihaja do razcipanja z živilskimi proizvodi. E, pogosto zaradi izgleda, pa tudi zaradi drugih zadev in zato bi nam morali politike prehranske politike in politike za predelavo odpadkov omogočati to, da bi se temu izognili. To pomeni, da ne bi smeli um, odvreči hrane, saj to vpliva tako na onesnaženje vode, kot na sproščanje toplogrednih plinov in tako naprej. Uh, Poleg tega se sama zauzemam za to, da se hrana, ki se ne proda, brezplačno razdeljuje. Ob tem se lahko upošteva tudi socialna situacija. Mm, torej, mm, mogoče bi lahko na ta način, da bi vso prehrano, ki se ne more prodati, eh, dalo na razpolago za uporabo in mogoče bi tako lahko tudi vplivali na zmanjšanje eh, javnih izdatkov za socialno podporo. Na to pa predelava odpadkov. To je podvrženo celi vrsti predpisov, vendar pa imamo prav pri prehrani zelo jasne dokaze za to, koliko hrane se tudi zaradi teh predpisov zavrže. Saj smo pred leti vsi videli, koliko mleka, naprimer, takrat, ko smo govorili o mlečnih kvotah, je bilo izlitega na ulice. In po drugi strani pa imamo dejstvo, da je dan danes 925 milijonov podhranjenih. In v Evropski uniji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 Eh, naj vam povem, kakšen trik so uporabili moji starši, zato da bi videli, če je hrana še užitna. Mm, no, majhen koček te hrane so dali mački in če je mačka želela pojesti eh, to hrano, potem je bila hrana varna. Eh, če ne, pa je niso več uporabili, kaj ti živali imajo občutek za te stvari. No, ampak vsak nima mačke. Morda pa bi lahko našli nove tehnologije, tako da bi. Eh, jim dali na razpolago mačko 21. stoletja. Eh, sam razmišljam o nanotehnologiji. Eh, morda bi lahko postopali na ta način, da bi uporabili takšne embalažo, ki bi pokazala, ali je hrana še vedno primerna za uporabo ali ne, namesto tega, da na embalažo zapišemo datum. Raz, zanima me, ali komisija razmišlja o tem, da bi omogočili lažji dostop tehnologije na trg, tehnologije, ki je namenjena preprečevanju tega, da bi se zavrglo preveč hrane. Eh, ja, no, zgleda se, da je ta eh, mači preizkus eh, mednaroden, kajti tudi mi sami smo to uporabljali pri nas doma, predvsem za mleko. Hvala lepa, Oristo de Rosija, naslednji. Ja, hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem kolegici Ani Rozbah za odlično opravljeno delo. Sam menim, da v Evropi, še posebej, pa tudi v drugih državah, kot naprimer v Združenih državah Amerike, pretirano razmetavamo s hrano. Res pa je, da se pogosto namenoma prodajajo prevelike količine, prevelike porcije in eh, Pazljivi pa moramo biti tudi tam v primerih, ko se premajhne količine zahtevajo. Zato, ker, poglejte, imamo še drugo plat medalje, tudi te majhne količine hrane so zavite v zelo velike količine eh, polistirola, plastičnega materijala, ki tudi zelo onesnažuje in eh, pogosto proizvajalci malica tudi več stane sama ta embalaža in majhno količino hrane zato prodaja po višjih cenah. No, kar se tiče samega parlamenta, gospod predsednik, mislim, da tukaj eh, ne zelo razmetavamo s hrano, zato ker smo nekoliko bolj špartanski, to lahko rečim, rečem. In eh, drugo, kar bi rekel, je pa tudi to, da smo nekoliko varčni, ker če bi recimo želeli prinesti v doma svoje stekleničke in jih napolniti, bi morali za to plačati tukaj 4 evre, kar bi bilo dražje kot sama steklenička po sebi. Torej, poslušajte, jaz mislim, da ne e, eh, pol, mečemo zelo veliko hrane stran tukaj. No, po drugi strani, nek strok predpis, k čemu bi lahko doprinesel. Poglejte, sendviči, ki so že pripravljeni za uporabo, so dobri samo v desetih minutah po njihovi pripravi. Torej, po teh desetih minutah jih je treba zavreči in zato poslušajte, na tej ravni imamo zelo velike količine odpadkov, ker če pomislimo, koliko ljudi na svetu je brez hrane in koliko hrane zavržemo tukaj v Evropi, potem nas res boli srce. Uh, In zato se strinjam z gospod Anno Rozbah, da bi se morali tu povezati z različnimi ustanovami, neprofitnimi organizacijami in tako naprej. Tudi v Italiji imamo take institucije, ki bi lahko zbrale to hrano, se same ukvarjale s tem, da bi preverile, ali je ta hrana še dobra ali ne in na to razdelile to hrano tistim, ki jo potrebujejo, revnim družinam. Zato, ker Dejstvo je, da dnevno zavržemo cele tone dobre hrane. In če bomo vzpostavili tak sistem, znotraj katerega se bo to hrano lahko razdelilo tistim, ki jo potrebujejo, mislim, da bomo naredili nekaj zelo pozitivnega in zato moramo v to vključiti predvsem take institucije, neprofitne organizacije, da bomo lahko to na tak način uresničevali. Uh, In seveda, morda bi bilo smiselno pripraviti nek pilotni projekt, ki bo usmerjen prav v to smer, v to, da bi preprečili pretirano eh, metanje hrane v koš. Tako da bomo tukaj lahko uh, doprinesli na dveh ravneh. Na prvi bomo zmanjšali količino odpadkov, na drugi pa tudi prispevali hrano tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Karl Heinz Florenc. Ja, lahko se strinjam z vsemi kolegi, lahko tudi mučimo mačke, ampak vsekakor pa je jasno, da je bilo v moji generaciji to drugače. Uh, jaz sem imel mačko, uh, moji, pri mojih otrocih sem pa popolnoma odpovedal. Če so moji otroci vzeli v šolo jogurt, ki je bil samo en dan po poteku datuma uporabe, eh, jim nisem dovolil, da pojejo ta jogurt. Moramo se vprašati, torej, kdo pravzaprav določa te datume. Od tega so potrošniki zelo, zelo oddaljeni. Tukaj gre za nek kartel, proizvodni sektor, ki ima pač interes v tem, da dobi vedno več prometa, tako da eh, lahko vedno znova dostavlja sveže proizvode v supermarkete in na ta način ustvarja vtise, da je samo sveža prehrana indikator za zdravo prehrano. Eh, sam sem, eh, tudi sam sem kmetovalec in vem, da se številne proizvode lahko, stra, lahko hrani za dal eh, časa, naprimer krompir, potem, če pa pade ena sama toča na moje jabolko, je to jabolko skoraj vzeto, skoraj da diskvalificirano. Se pravi, moramo si ogledati, kdo je pravzaprav tisti, ki določa te datume. In potem tukaj obstaja še neka druga sporna veja industrije, ki skrbi za to, da živila ne odidejo v odlagališča, ampak da se jih uporabi za prehrano živali. In tudi ta veja industrije želi, da eh, so datumi uporabe dolgi. Eh, no, naprimer, za kruh je datum uporabe 4 dni, potem eh, pa se ta kruh predela in se ga uporabi za prehrano živalim. To tudi niso torej naši prijatelji, ampak eh, nekdo, ki nam otežuje življenje. Eh, no, moram odkrito povedati, da si eh, poročila nisem prav dobro ogledal, ampak mislim, da bi kot druga največja tema morala biti ta datum uporabe. Najpomembnejše pa je to, da spremenimo našo zavest in da moramo včasih pojesti kakšen jogurt, tudi če mu je že pred dvema dnevoma potekel rok uporabe. Eh, no, če bi eh, jaz vsakič zbolel, eh, ko pojem nekaj, kar je že potek, če mu je že potekl, potekl rok uporabe, potem res ne bi bil več zdrav. Ja, pa moramo biti res previdni, če nas boš povabil k sebi domov. Matijas Grote. Matijas Grote. Hvala lepa. Uh, Ana Rozbah je povedala stavek, ki se mi je zdel zelo dober. Povedala je, da moramo začeti že eh, zgodaj v otroštvu učiti ljudi, da je potrebno spoštljivo in skrbno ravnati z eh, prehrano, da je to tudi vprašanje etike, da je potrebno vse skupaj začeti učiti že v otroštvu. No, danes imam tudi uh, goste, imam eh, učitelje, ki so pristojni za vzgojo otrok in eh, sedaj pozorno poslušajo to razpravo. Če si ogledamo številke, 220 milijonov ton hrane se zavrže, 250 kg na glavo v Nemčiji in pa. Um, Eh, veliko denarja s tem tudi, tudi mečemo stran. Eh, dobro, sem zdi to, kar je povedal Karl Heinz Florenc. Sprašujem pa komisijo, ali pri pripravi zakonodaje, ko gre za živilske standarde, za proizvodnjo živil, za kmetijstvo, ali obstaja kakšna ocena učinka o tem, ali se s to zakonodajo borimo proti, um, za, za, proti od, Mm, zavračanju živil. Se pravi, pri vseh uh, proizvodih, ki imajo opraviti z živili, bi morali imeti tudi ocino učinka o tem, kako preprečiti odpadno hrano. Um, in uh, torej vs, celotno, celotno veliko je potrebno preveriti. Uh, Eh, potem obstaja tudi spor v svetu glede tega, eh, kaj narediti z programi, ki so namenjeni eh, razdeljevanju hrane. Tukaj si moramo resnično zamisliti nad tem. Veliko je ljudi, ki so odvisni od tega, ali dobijo zastojn hrano ali ne. Eh, in eh, to moramo upoštevati. Moja država noče več plačevati za takšne programe, češ manjka jim eh, pravne podlage, tudi Evropsko sodišče naj bi odločilo v tem smislu, ampak tukaj je potrebno združiti ta dva vidika, to, da mečemo manj hrane stran in pa uh, moramo razviti sistem za to, da bodo ljudje, ki resnično potrebujejo hrano, uh, lahko profitirali teh sistemov za razdeljevanje uh, hrane ne smemo dovoljevati špekulacij z eh, hrano. Zato potrebujemo inteligentno zakonodajo, da ne, da ne bo preseška hrane, ampak da bomo. Eh, se pravi, lahko imamo moderne mobilne telefone, lahko potujemo v vesolje, ko gre za živila, pa nam ne uspe uh, dobiti neke inteligentne zakonodaje hvala lepa. Sedaj poz, uradno pozdravljam uh, vrtec iz Frislanda, ki ga gosti Matija Sogrote. Naslednja pa dobi besedo Krista Klas. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, zanimivo je prisluhniti kolegom in kolegicam. Vmes sem se eh, sprašala, v katerem odboru pravzaprav sem. Uh, Eh, ja, eh, gre za to, da smo tudi mi sodelovali pri pripravi zakonodaje, standardov, mi smo postavljali te standarde. Te visoke standarde smo želeli imeti. Eh, tudi to smo želeli, da se določi rok uporabe in zato moramo biti kritični sami do sebe seveda gospodarstvo to eh, izrablja, industrija to izrablja, da prej zavrže nek proizvod in da se s tem tudi izognejo odgovornosti, kajti če jaz kupim proizvod, ki mu je potekel rok uporabe eh, in če ta proizvod več ni dober, potem sem upravičena od tega, da to vrnem v trgovino in. Eh, trgovina mora ta proizvod vzeti nazaj. Uh, Tako da tukaj moramo biti tudi samo kritični in če potem poslušam o tem, kako je potrebno vse skupaj razdeljevati revnim in eh, da tudi mačke tega več ne morejo dobiti, mislim, da bi tukaj morali biti, ehm, da bi se morali na bolj razumen način ukvarjati z tem vprašanjem. Eh, res je, da moramo imeti vsi na razpolago zdrava živila. Ehm, In uh, zdi se mi, da zdrav človeški razum za nekoliko smisla v gospodinstvu lahko ve, kaj je še možno pojesti, lahko ve, kaj lahko pripravi iz ostankov hrane. In uh, mislim, da moramo tukaj spremeniti tudi naš pristop v naših gospodinstvih in uh, Eh, tukaj tudi potrebna določena stopnja podpore, potrebno je osveščanje, izobraževanje glede tega, kaj je možno narediti z ostanki živil. Eh, veliko je potrebno še storiti na tem področju. Eh, no, načeloma mislim, da je pač tako, da so živila prepoceni. Lahko si privoščimo, da veliko nakupujemo in potem mečemo stran to, kar nam ostane. Eh, in eh, potem moramo vedeti tudi to, da smo mi sami določili kakovost, mi smo določili kakovost in zapisali definicije kakovosti. In pa potem še nekaj, no, ko gre še za eh, krmo za živali. Mi smo prepovedali to, da bi kuhinske odpadke dali na razpolago za krmo živali. Mi smo bili tisti in zato moramo biti tukaj dovolj odkriti. Res je, tema je zelo pomembna, Res pa je tudi to, da moramo um, narediti več, kot pa apelirati na potrošnika. Ja se lahko poješ eh, jogurt, ki mu je potekel rok uporabe ali košček kruha, ki je že malo trd. Ne, veliko več je potrebno narediti za to, da bomo odpravili te probleme. Ne gre samo za to, da se uničujejo živila. Uh, Eh, ampak moramo vedeti tudi to, da je to, kar okolje najbolj obremenjuje, eh, priprava živil, eh, vse te folje, embalaža, ki jih na koncu vržemo stran. Um, Po eni strani gre za proizvodnjo uh, živil, po drugi strani pa se ustvarja veliko emisij CO2 uh, na poti živil od proizvodnje v trgovine. Tudi to komponento moramo upoštevati. Uh, Eh, mislim, da bi lahko v poročilo dodali še marsikaj od tega, kar sem povedala. Hvala lepa, naslednja Horst Schnellhardt. Bomo videli, kako on gospodini. Ja, strinjam se s tem, kar je bilo povedano. In uh, popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala Krista Klas. Prva točka. Mislim, da premalo cenimo živila. Uh, zato, ker tudi eh, premalo plačamo za to. Uh, mislim, da bi morali se prizadevati za to, da bi bolj cenili naša živila in v javnosti opažam razprave, tudi o tem, o čemer je govoril um, Karl Heinz Flores. Uh, razpravljamo o tem, da bi lahko živila postala uporabna za dalj časa kot nekoč zaradi uh, boljše borbe proti škodljivcem in tako naprej. In uh, zdi se mi, da ta argument, da industrija um, želi kratke datume uporabe, zato da bi lahko čim več prodala in spravila čim več v promet. S tem se ne strinjam. Zakaj bi si potem industrija sploh prizadevala za to, da bi izboljšala živila? Uh, ampak smo pa se vedno znova pogovarjali o tem, kaj je možno narediti za izboljšavo živil, za dosego večje kakovosti živil. To, kar je povedala Krista, je eh, res. Mi smo eh, tudi uveljavili določeno stopnjo zakonodaje, Eh, določene kose zakonodaje, zato da bi lahko nekatera živila tudi na novo uporabili, zato smo se zelo prizadevali, ampak to ni šlo. Potem se te proizvode zavrže, se jih sežge ali karkoli že pač. Um, in vse skupaj nam je preprosto išlo izpod nadzora. Tukaj je potrebno upoštevati različne vidike. Po eni strani zakonodajo, po drugi strani pa tudi javno razpravo o proizvodni živil. Moramo si prizadevati za večje spoštovanje do živil. Eh, lahko bi izobraževali naprimer otroke v šolah o, o tem, kako spoštovati živila. Mm nočem pa, da bi zavračali oziroma da bi odvrgli samo živila, ki niso več kakovostna, to bi potem spet prizadelo tiste najrevnejše in tako naprej. Gospa Kadenbach je naslednja. Naj se navežem na to, kar je povedal uh, Horst Schnellhardt. Zdi se mi, da je to načelna razprava. Uh, razprava odraža vse to, čemu smo nedavno razpravljali v odboru. Gre za vprašanje zaščite okolja, gre za vprašanje, kako je urejeno naše kmetijstvo, gre za vprašanje socialne pravičnosti in gre tudi za vprašanje gospodarskega dobička. Zame je pa to seveda tudi vprašanje. Eh, no, tukaj bom sedaj mogoče nekoliko konzervativna. Eh, kolega Šnirhat je tudi govoril o tem. Mislim, da ne smemo uh, dovoljevati, da bi imeli živila, ki so označena na ta način, ker so potrošniki popolnoma zmedeni, ko dobijo ta živila v roko. Pravzaprav sploh ne vedo, iz česa je to živilo, ima, kakšen vpliv ima na presnovo in tako naprej. Dobro, vse te informacije so prav za tiste, ki vedo, zakaj se gre, ampak veliko ljudi je tudi premalo uh, informiranih o tem. Številni otroci se eh, čudijo, da lahko eh, se začudijo, ko slišijo, da lahko sami doma naredijo smudi, ker eh, ko kupijo smudi, sploh ne vejo, kaj to je. In ni dovolj, da začnemo v vrcih. Mislim, da nam ne uspe niti to, da bi ljudje doma spoznali živila in da bi iz živil kuhali. In to je sedaj ta konzervativni, konzervativno mnenje. Danes smo govorili o temi, ki ima veliko vidikov in <clears throat> moramo uh, se predvsem zazemati za ta um, pristop, eh, da zagotovimo zdrava živila za vse in uh, želim si, da bi imeli tudi več uh, časa za te razprave. To ni samo razprava za politične stranke, ampak je to evropska razprava, zato da bi vedeli, kako se želimo eh, razvijati in eh, da bi končali z tem načinom, ki obstaja sedaj, da se, torej, da se preprosto zavrže na tone hran. Hvala lepa, sedaj pa eh, še krito na senis. Really hope, no. eh. Ja, z veseljem, ampak žal ne. Tudi jaz bi rad prispeval k tej razpravi. Ampak ampak iz eh, naslednjega razloga. V tej dvorani še nisem videl tolikšnega konsenza glede nekega vprašanja. Vsi to spregovorili iz eh, različnega interesa za to vprašanje. Mislim, da je to sporočilo komisiji, da je čas, da se nekaj stori. To je problem, s katerim se soočamo v času krize, namreč da porabljamo več, kot pa smo dejansko bili sposobni. To je pomembno ekonomsko vprašanje, generacijsko vprašanje, okoljsko vprašanje, vprašanje vezano tudi na vidik razvoja, tako da mislim, da je pomemben čas ravno zdaj, da parlament to obravnava. Tako, kar nekaj vprašanj je bilo za komisijo, za nami pa je predstavnica komisije, ki ji tudi predajam besedo. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi gospe Rozbah za njeno podporo temu vprašanju, hvala tudi ostalim. E, v bistvu ni razhajan med našimi stališči. Vsi se strinjamo, da je to zelo pomembno vprašanje in dokaz za to je, da smo nedavno na ravni načrta za učinkovito rabo virov komisija definirala hrano kot vir, kot resurs, ki ga je potrebno spoštovati in ne, po, ne potrebno tratiti. Kar zadeva vprašanje roka uporabnosti, to je zelo pomembno vprašanje in v dokumentu o informacijah potrošnikom, kar zadeva hrano, smo razjasnili razliko med uporabno najmanj do in eh, rokom uporabnosti, eh, kajti gre za vprašanje kakovosti pri uporabno najmanj do. To velja za eh, testenine, riš in tako naprej in tako dalje vse je možno jesti tudi po preteku tega roka. In seveda industrija ta datum navaja, zato ker želi, da je hrana kar se da dobra v času za užitje. Lahko jo pa jemo tudi kasneje, potrošnik pa tega ne vedo. Drugo pa je vezno na eh, zdravstvena eh, pravila in higijenska pravila, eh, ko gre za rok uporabljenosti tukaj bi verjetno tudi nek eh, manjerski prostor z, za zagotavljanje večje varnosti ali, ali manjše. Verjetno pa jogurtih dajo nek eh, strožji rok kot pri drugih proizvodih, ampak to je seveda vezano na mikrobiološko kakovost in varnost živil. Nekaj vas je omenilo tudi vprašanje embalaže, ki v tej okori igra tudi pomembno vlogo, ampak verjetno samo do neke mere, kajti embalažo je potrebno optimirati in eh, nikakor ne še povečevati količine embalaže, kajti če vse embaliramo, zato imamo daljšo življenjsko dobo živil, potem imamo seveda več embalaže. Tako da mi podarjamo potrebo po optimizaciji embalaže, včasih z vrečkami za večkratno uporabo, včasih z hm, drugačnimi pakiranji. Potem je tu še primer nanotehnologije, ki bi jo lahko uporabili, ampak tudi tu je vprašanje varnosti, da ne prihaja do uh, neustreznih odzivov. Prav tako je pomembno, kako bodo to sprejeli potrošniki, namreč embalaže, ki spremenja barve in tako naprej. Vse to je še v fazi raziskav industrije. Ampak vsi akteri v prehranski verigi seveda morajo igrati svojo ulogo od uh, kmetijstva do potrošnikov. Eh, vključno seveda tudi z marketinškimi strategijami trgovcev. Ker gre za izjemno konkurenčen sektor, imajo pogosto strategije zapolnjevanja policij in to seveda pomeni, da je potrebno v določeni fazi proizvode vreči stran, ker se niso prodali. Eh, estetski izgled zelenjave pogosto narekujejo trgovci, ne pa evropska zakonodaja. Sama sem prišel do spoznanja, da korenje, ki ni ravno, meče stran že na samem polju, ker pač to ne sovpada z zahtevami trgovcev. Zdaj, ali je to možno preprečiti tolikšno proizvodnjo odpadkov iz hrane? Da, verjetno bi to lahko uporabili za kompost oziroma za bioenergente, ampak eh, ne v smislu aktivnega pospeševanja tega. Vem, da imamo sicer na jugu Anglije zdaj kar nekaj uspešnih podjetij, ki eh, pobirajo živilske odpadke in iz tega proizvajajo biomaso. Ker tega podatka nimamo enotnega harmoniziranega sistema za ocenjevanje živilskih odpadkov v gospodinstvih, ampak eh, ocene se podajo, dobili smo podatek, da na veletržnici v Parizu vsak dan zavržejo 8 ton sveže hrane. Vsak dan. Ne zato, ker ljudje ne bi spoštovali hrane, ampak eh, gre tudi za vprašanje logistike. Ceneje je, da grosisti hrano vržejo stran, kot da bi uh, Eh, organizirali logistiko, da bi to hrano potem pripeljali, bodi si do potrošnikov, bodi si do eh, bank eh, prehrane ali kamorkoli drugam. Skratka, sistem je takšen, da ga treba morda spremeniti. Tako da, celovito gledano, se vsi strinjamo glede cilja, ampak treba bo premisliti, kako to najbolje in najlažje doseči. Gre za vprašanje ravnanja vseh akterjev, gre za vprašanje logistike, transporta, gre tudi sveda za vprašanje tega, da je treba zagotoviti, da bodo vsi akteri govorili v en glas. Tu imajo seveda vlogo tudi lokalne skupnosti, države članice same, predvsem z vidika zbiranja odpadkov. Tako da najprej moramo ugotoviti, kje je odpadkov največ, po našem mnenju se to dogaja posod na vseh ravneh. Potem je treba ugotoviti tudi, kako je to najbolje rešiti. Vsi se, mislim, da strinjamo glede glavnih ciljev najprej preprečiti, kadar pa tega ni možno preprečiti, pa zagotoviti čim boljšo uporabo odpadkov. Upam, da sem s tem zadovoljiv odgovoril na vaše vprašanje in hvala tudi za to zelo dobro poročilo. Hvala. Hvala lepa komisiji. Mislim, da vlada soglasje, da gre za zelo pomembno temo in strategija za učinkovito rabo virov, seveda vključuje tudi hrano, in pri prehajanju moramo postati učinkovitejši, če ne cilju ne bomo dosegli. Zdaj pa predajam besedo ponovno poročevalki Ani Rozbah. Izvolite. Ali da hör, tudi fra kolegerne, da vi alle sammen er så enige. Hvala, komisija. Ja, to je krasno. Seveda se vsi strinjamo tukaj, kot slišim. In eh, jasno je, da lahko skupaj naredimo še veliko več, kot je zapisanega v mojem besedilu gospa, ki je ravno kar zapustila dvorano, je omenjala tudi biogoriva, biomaso in tako naprej. Seveda imamo možnosti za recikliranje, vendar pa so ti postopki pogosto predragi. Naprimer, zunanji listi cvetače, ki jih ne moremo uporabiti, bi se lahko uporabili znotraj nekega postopka za biomaso oziroma biogoriva. Dobro. No, ob tem, kam, kar sem slišala, pa se tudi sprašujem, ali ne moremo morda mi sedaj najprej nekoliko pospraviti pri nas doma? Saj imamo namreč preveč predpisov, ki so pogosto celo protislovni, Sama pa prihajam iz države, v kateri imamo dve vrsti izjav za živila. Imamo eh, skrajni rok za prodajo ter rok zapadlosti. In sama bi morala kot potrošnik uživati živila pred tem datumom. Sedaj pa imamo na srečo samo eno pravilo, smo to nekoliko poenotili. Sedaj pa embalaža, o tem vse čas govorimo. Ravno kar sem se vrnila iz Berlina, kjer sem marsikaj videla v supermarketih. Tam se namreč lahko zahteva, en primerek tega oziroma določeno majhno količino onega. Seveda ni sprejemljivo to, da nekdo, ki živi sam, kupuje neke ogromne količine hrane, če je ne potrebuje. Po drugi strani pa seveda ni sprejemljivo, da količina hrane podrazumeva tudi zelo veliko količino embalaže. In zato imamo tukaj tudi vprašanje hrane, ki bi se lahko prodajala brez embalaže, naprimer. Po drugi strani pa imamo zmrznjene proizvode, ki so lahko pozitivna rešitev za določene ljudi, saj je eh, možno odzmrzniti zgolj tolikšno količino, kot jo potrebujemo. Eh, Kakorkoli, zadovoljna sem, da se vsi strinjamo s tem, da je to zelo pomembno vprašanje, saj vsi dobro vemo, da je še zelo veliko lačnih na tem svetu. Hvala lepa, sem smo končali s to razpravo, ki je bila zelo bogata v smislu možnih rešitev. Rok za vložitev predlogov spremembe je 19. oktober ob 12. uri, 22. novembra pa bomo glasovali. v odboru pa uh, 23. Uh, letala z Kubnhavna še vedno ni, kar pomeni, da gremo kar naprej na. A, je, je, letalo je pristalo. Čisto tiho, brez hrupa, brez emisij, očitno. Torej, letalo je tu, v dvorano, prispelo, očitno. Tako da lahko zdaj prejdemo kar na to dnevno. Na to so točko dnevnega reda, oprostite. Dobro, torej točka 3 dnevnega reda. Pred nami toplo pozdravljam Jacqueline McLeod, izvršno direktorico Evropske agencije za okolje v Kopenhavnu. Pozdravljam vas na tem redni izmenjavi mnen, ki jo imate z našim odborom o tem, kakšno je bilo leto 2016 torej za vas, kaj ste opravili, kakšni so izzivi za naprej. V začetku septembra vas je obiskala tudi naša delegacija v Kopenhavnu in verjetno bodo kolegi tudi povedali, čemu so bili priča tam. Tako, besedo pa kar predajem vam, gospod Jacqueline McLeod, da predstavite delo agencije. Hvala lepa. Lep pozdrav in eh, še enkrat se upravičujem za pozem prihod, ampak eh, na koncu mi je uspelo priti sem preko Minhna in eh, ne vem, kje je še vse. Hvala torej, da ste si vzeli čas, da spregovorimo skupaj o delu naše agencije, o tem, kaj smo postorili v letu 2011 in tudi o našem programu dela za leto 2012. Seveda smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov na več eh, področjih politike, eh, na področju izvajanja, na primer, načrta za učinkovitost rabe eh, virov, potem je tu učinkovita raba eh, tal, eh, energentov, akcijski načrt za podnebje in tako naprej. Vendar pa smo predvsem želeli sodelovati za našo mrežo z državami članicami iz vidike po sodobitve načina našega dela. Želimo biti bolj učinkoviti, ko gre za zbiranje in poročanje, to, zbiranje podatkov in poročanje podatkov, prav tako želimo biti bistveno bolj aktualni. In kar zdeva skupni sistem o okoljskih informacijah in način, kako pomagamo državam pri uvedbi načel za E v pravo. Naše prioritete za leto 2012 temeljijo na leto 2011, torej eh, učinkovitost, eh, zelena ekonomija, eh, ekosistemsko ročno vodenje, potem deljenje bremen, prilagajanje, posodobitev načina poročanja držav članic in seveda zagotavljanje podpore z razpravami o kazalnikih z vidika okoljsko-ekonomije škodljivih subvencij, eh, reform za okoljsko politiko in pa predvsem tudi obravnava okoljskih programov držav z vidika učinkovite rabe resursov. Pripravili smo celo vrsto poročil, samo toliko, da dobite neko pogled v to. V zadnjih tednih smo pripravili poročilo o emisijah eh, toplogrednih plinov za leto 2011. Eh, potem retrospektivna analiza zadnjih 20 let, kar upravljamo poročanje, potem eh, smo razvili tudi nov način ocenjevanja, kako bodo izgledale eh, posamezne države z vidika okvirne konvencije in iz leta v leto vidimo, da so naše ocene tako znotraj teh ciljev. Potem uh, kratko poročilo o učinkoviti rabi virov in čez dva tedna bomo začeli tudi z mehanizmom za poročanje o emisijah v transportu, prav tako pa bomo pripravili potem še poročilo o kakovosti zraka. Torej, kar veliko število poročil, ki jih izdajamo. Vsa ta poročila pa nam pravijo, da v številnih primerjih še vedno ne dosegamo številnih tistih ciljev, na področju okolja, ki smo se jih zastavili. Kar zadeva topogradne pline, smo še vedno na pravi poti, kar zadeva izpolnjevanje kjolskih obveznosti, vendar v letu 2010 je prišlo do približno 2,4 odstotnega povečanja emisij. Eh, seveda pa je potem v letu 2009 prišlo do upada emisij, kar še vedno pomeni, da smo na pravi poti, pa kljub temu ostaja še kar nekaj dela. Za nas vse še posebej, ker je Avstrijo, Italijo in Luksemburg, ki resnično morajo Eh, začeti uveljavljati svoje interne mehanizme in politike bolj učinkovito. Kar zadeva leto 2012, tu želim nekoliko bolj izpostaviti eh, spremembe, do katerih bo prišlo. Najprej bi se rada ostredočila na topogredne pline in na, na novo delo, ki ga bomo upravili okrog eh, emisij in pa delitve bremen. Nedavno objavljeni rezultati nas popeljajo v obdobje do leta 2012, potem pa bo morala Evropa sprejeti odločitev o tem, kako bomo eh, omogočili in dovolili državam članicam, da spremljajo svoj napredek, kar zadeva emisije topogrednih plinov. Gre za torej pomembno in občutljivo vprašanje v številnih eh, državah in to bo emisijo, <laughs> agencijo oprostite, postavilo v drugačen položaj, eh, še posebej, ko bomo ocenovali eh, tiste ne, trgovinske vidike gospodarstva in to pomeni, da bomo spostavili eh, strokovni pregled za vsako državo in eh, tudi sodelovali za vsako državo, kar zadeva tiste elemente, ki jih bodo vključili v svoje nacionalne eh, preglede. Ključni premik bo v tem, da bomo uporabljali strokovnjake, ki so renomirani na svetovni ravni in to bo nekakšna potujoča ekipa, ki bo prišla v posamezne države članice in pregledala te posamezne nabore podatkov. To torej bo občutljivo in to bo seveda imelo tudi pomembne proračunske posledice. Kar zadeva učinkovitost eh, rabe virov, seveda sodelujemo s številnimi kolegi v komisiji, pa tudi z vami tu v parlamentu in eh, skušamo videti, kaj prinaša prihodnost, kar zadeva eh, prihodne kalkulacije letne rasti. Upamo, da bomo v okviru enega leta lahko bolj formalizirali sistem računovodenja virov. Na ta način bomo tudi bistveno bolj lahko kvantificirali uporabo eh, tal, vode in eh, oglikov. To bo torej podprlo tisto, kar imamo trenutno v smislu podatkov za eh, nacionalno porabo. Tu sodelujemo z statističnim oddelkom OZN in Svetovno banko in upamo, da bo tekom leta 2012 to eh, postal mednarodno priznan pristop, ki se bo uporabljal ne le v Evropi, ampak v številnih eh, drugih gospodarstvih, ki resnično eh, na veliko izkoriščajo vire. Kar zadeva vodo, tu želimo presumiti v smer zelene infrastrukture, ne le Natura 2000, ampak tudi želimo razviti druge ukrepe skupaj s komisijo, da razvijemo referenčne podatke, da se potem sploh lahko pogovarjamo o vplivu eh, transportnega sektorja in eh, drugih pomembnih sektorjev, kar zadeva zeleno infrastrukturo Evrope. Poleg tega bomo delali tudi na oceni ekosistema skupaj s številnimi drugimi akterji in partnerji in eh, prav tako bomo pročili novo eh, ponagojsko konvencijo o cilji na tem področju, da bomo dosegli ne le način za meritve in poročanje, ampak da bomo te ukrepe tudi izvajali. Na mednarodni ravni bomo uh, uvedli tako meni sistem clearinghouse, sistem poravnave, da bodo države lahko poročale ne le o eh, biotski raznovrstnosti, ampak tudi o vprašanjih eh, podnebnih sprememb. Kar zadeva načina našega dela na področju biotske raznovrstnosti pri Riju, vsekakor skušamo pospeševati razloge in razpravo o tem, zakaj je eh, biotska raznovrst tako pomembna. Zelo zanimiva je bila razprava, ki ste jo imeli prej o hrani in vidimo, da so največji zagovorniki biotske raznovrstnosti ponovadi ravno priznanje kuhari in drugi, ki znajo prikazati, kako zelo pomembna je biotska raznovrstnost z vidika prehrane. E, tako da pri Riju plus 20 bomo seveda imeli pomemben dogodek s številnimi kolegi iz eh, celotnega sveta, da skušamo na ta način pospeševati vprašanje biotske raznovrstnosti z vidika prehrane. Potem na podlagi ministerskega srečanja v Astani, ki je ravno kar potekalo v kontekstu Rio plus 20, je tu še neka splošna eh, ocena skupnega okoljskega informacijskega sistema, Shared Environment Information System. In eh, načela, tega sistema postavljajo mm, zdaj že temelje mednarodnega sistema za okoljsko upravljanje. Tako da mislim, da bo kar možno, da bo to deloma že našlo mesto v deklaraciji iz Rija. Menimo namreč, da je to zelo pomemben način sodelovanja z državami eh, mimo same Arhuške konvencije, da na ta način lahko zagotovimo bistveno bolj mm, odprt pristop do spremljanja in verifikacije To podpira tudi Devko eh, v Evropski soseščini na vzhodu in jugu in tu je veliko interesa na ravni teh držav od Rusije vse tja do Tunizije. Ena od težav, ki pa jih eh, vidimo v prihodnje, je, da ne bi GMS, ki ne bi bil izven finančnega okvira, eh, resnična težava za številne naše predloge znotraj Evrope. GMS, kar zadeva uh, geodetske storitve, smo uh, obravnavali tudi v našem kontekstu in skušali smo delo našega inštituta združiti z uh, investicijami v satelite, več kot 2 milijardi evrov. In če GMS-a ni v tem finančnem okviru, potem imamo resen problem, kar zadeva podporo kmetijstvu, kar zadeva tudi način določitve rabe tal in spremembe tega. E, eh, tako da, če bi vas zakaj prosila, potem je to, da se zopet vrnemo k vprašanju GMS in da izpostavimo, kako zelo pomembno je to za številna politična vprašanja, ki jih obravnava ta odbor, pa tudi za številna druga eh, področja, kot je mm, pomorska politika, eh, transport, regionalni razvoj in tako naprej, pa tudi kmetijska politika. Ne povem, da z velikim veseljem ponujemo pomoč vašemu delu, še posebej, kar zadeva razvoj sedmega okvirnega programa. E, imeli naj bi do januarja že eh, ta sedmi e, okoljski tiski načrt. E, to bomo skušali podpreti ne le za izdajo poročila o stanju okolja, temveč bomo predvsem države članice skušali pripričati v to, da nam podajo podatke o tem, kako vidijo naš napredek na tem področju. Trenutno smo v dialogu s številimi državami, kar zadeva začetek pilotnih študij, kar zadeva odpadke in kakovost teh odpadkov, e, eh, pomožni tudi morda področje biotske raznovrstnosti, da bi šli mimo samega področja e, zgolj izvajanja zakonodaje in da bi ugotovili, zakaj je implementacija tako eh, slaba. E, to lahko zaradi prostega nespoštovanja. E, zakonodaje, morda je tu pomankanje investicij. In skupaj za mrežo EPO smo že identificirali kar nekaj držav za leto 2012, kjer bomo dejansko obravnavali vprašanje odpadkov. Eh, na področju kakovosti zraka pa bomo sodelovali za mesti in z drugimi eh, interesnimi skupinami tudi, da bi na ta način lahko zagotovili eh, čim boljšo implementacijo politik, o katerih je zdaj govora. Toliko, gospod predsednik, za enkrat in z veseljem bom seveda odgovorila na vaše vprašanja, eh, še posebej kar zadeva delovni program za prihodnje leto. Hvala. Ja, dank, uh... Hvala lepa, gospa McGlade, za ta pregled. Mislim, da bodo zdaj tolmači lahko malce vdihnili. Naj povdarim, da so za številna področja eh, velikega pomena ravno kvalitetni podatki, če želimo izvajati kakovostno politiko Juda Hauk, eh, naša strokovnjakinja za proračun je tu, tako da nam bo lahko povedala, kako lahko delo EAS eh, še podpremo v prihodnosti, da tega ne bomo izgubili izpred oči in da bo ta sistem ostal eh, delujoč in da ne bo v negotovosti. Sedmi okoljski akcijski načrt je eden od projektov za leto 2012. Tu mislim, da bo agencija vsekakor dala vse od sebe. Morda kasneje še nekaj besed o tem, kaj naj bi ta program vključeval v vašem mnenju. Še ena tema, ki se vedno znova pojavlja, je vprašanje ali zaradi spremembe rabe tal s proizvodnjo biogorijo v bistvu delamo slabo, ne pa dobro. In tu je agencija prišla do res zanimivih ugotovitev, morda lahko tudi s tem vzvezi kaj poveste. Ker te ugotovitve eh, niso ravno enako vredne temu, kar so ugotovili druge službe EU. Eh, prav tako imamo kontaktno osebo za to agencijo, to je gospod Gelbrandi, ki mi tudi dajem besedo. Hvala lepa predsednik, hvala lepa gospod Maglejt za zelo jasno predstavitev. Še enkrat hvala v imenu odbora za zelo to posprejem, ki smo ga bili dvežni pred nekaj tedni, ko smo z delegacijo parlamenta obiskali vašo agencijo. O tem smo govorili pred nekaj tedni, potem eh, tu v odboru. Eh, sam bi imel dve vprašanji. Prvo zadeva odpadke. Eh, politika s tem v zvezi ima veliko težavo, kar zadeva implementacijo. Zanima me, ali razmišljate o morebitnih drugih vlogah, ki bi jih lahko agencija igrala s tem, da pomaga ali morda celo spremlja implementacijo zakonodaje z področja odpadkov v državah članicah, še posebej glede na to, da je to tako zelo pomembno vprašanje. Druga zadeva pa je biotska raznovrstnost ta je pod eh, velikim pritiskom in prihaja do številnih pojavov, ki jih ne bo možno odpraviti. In eh, naši ministri pravijo, da bodo z obstoječimi politikami vsekor dosegli cilje, ki so zapisani v Evropski zakonodaji, znanstveniki pa pravijo, da to verjetno ne bo. Eh, res. Pravi sicer, ja, da cilji, cilje bodo dosegli, ampak eh, ga že dolgo ne bo več, preden bodo uh, uspeli dokazati, da ciljev ne bo dosegel. Torej, lahko tu okoljska agencija igra kakšno vlogo, kajte govorimo o politikah, ki bodo dejansko imeli posledice čez 10-15 let, tako da morda lahko na nekaj način odgovorite tudi na to. Hvala, gospod Gerbrandi. Naslednji je Richard Seber. Tudi jaz se zahvaljujem, gospa generalna rektorica. Morda par pripomp. Če si pogledamo proračun, ta zadnji predlog, ki smo ga dobili, potem mislim, da smo lahko zadovoljni, da je toliko trajnostnih vidikov vključenih v ta osnotek proračuna. Mene bi zanimala uloga vaše agencije, še posebej ko gre za zagotavljanje podatkov, ki so za to potrebni, prav tako me zanima, kako sodelujete s statističnimi uradi in z Evropskim statističnim uradom. Govorimo tudi o okoljskem in ekosistemskem računovodstvu. Ali tu že sodelujete s statističnimi uradi, kako tu izgledajo stvari, kar zadeva izmenjava podatkov? In, uh, Pomembno je torej, kot rečeno, da pridemo do zanesljivih podatkov. Še ena zadeva, zadnjič, ko ste bili tu, smo govorili o tem, kako lahko poskrbimo za uh, objavo uh, teh podatkov in seznanjanje javnosti s temi podatki. Vemo, da so nekateri izmed teh podatkov uh, dokaj zaskrbljujoči, spet drugi gredo v boljšo smer. Zanima me, kako bi lahko vaša agencija prispevala k temu, da uh, tu stanje izboljšamo. Še eno tehnično vprašanje. Na kratko ste spregovorili o kakovosti zraka, lahko morda tu dodate še nekaj stavkov, še posebej kar zadeva eh, drobne delce, kajti to je problematika v številnih eh, večjih mestih in zanima me, kakšna je tu eh, zdaj problematika, kakšno izgleda tudi stanje v bazah podatkov, ki jih imate. Chris Davis. Par zadev bi se dotaknil, ki so najbolj interesantne v tem trenutku. Najprej schema za trgovanje z emisijami in pa naši sedanji cilji za zmanjšanje emisij CO2. Omenili ste Italijo. Nisem ravno opazil, da bi Italija zamujala s cilji. Na to nas nihče ni opozoril, pa je zanimivo, tako da če lahko kaj več poveste o tem. Kar zadeva cilje za leto 2020, komisija nastopa tam spomne na to, da če bi vse politike, ki jih imamo, dejansko v polni meri izvajali, bi lahko dosegli 25 odstotno znižanje eh, do leta 2020, ampak eh, vemo, da tu nismo uspešni, če drugega ne, ne pri energetski učinkovitosti. Skoraj 3 odstotna rast emisij lansko leto. Tu ljudje pravijo, ja, pa saj smo na pravi poti za leto 2020, ampak jaz gledam te 3 odstotke in se sprašujem, koliko eh, je trenutno ceno emisij in neustreznost te scheme v tem trenutku, kar zadeva eh, zmanjševanje emisij in pa prihranek pri energentih. In tu torej se pojavlja vprašaj, kako oziroma ko, v količni nevarnosti mislite, da je ta cilj, ki smo ga vse čas imeli za na nek način samoumevnega. Hvala lepa, gospod Avken. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to zadnje srečanje v Kopenhavnu, ki je bilo zelo koristno in eh, tu bi se navezala ponovno na vprašanje odpadkov eh, biomase in pa podnebnih sprememb. Ta podnebna neutralnost oziroma predpostavka ničnih emisij z izgorevanjem biomase za potrebe pridobivanja energije, tu se mi zdi, da ta inštrument ni ravno upravičeno označen kot neutralen. In še ena stvar vezana na to, če bi imeli več analiz o vplivu bioenergentov na same življenjske cikle posameznih virov, ko gre za odpadke, ko gre za eh, lesno biomaso in tako naprej mislim, da ste upravili zelo koristno delo z vidika tega, eh, kako koristni so lahko odpadki kot eh, resurs, kot vir eh, energije, vendar lepa. Ne vem, če je najbolj pameten način uporabe to, da ga sežigamo. Tako da to bi bilo dobro dobiti točnejše podatke o tem, koliko to prispeva. No in še na zadnje, ali bi bilo koristno morda, da. k trajnostnim kriterijem za biomaso vežemo tudi predlog eh, komisije, tako da bomo imeli jasne številke. Toliko, hvala. Hvala lepa, Corinne Lepage. Monsieur le Président, merci. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa direktorica, za vašo predstavitev in za delo, ki ga upravlja vaša agencija. S svojimi besedami se bom pridružila predsedniku Lajnenu in Krisu Davisu v zvezi s preprečevanjem in politikami. Mislim, da če želimo res imeti težo, je neizogibno potrebno pripraviti gospodarske argumente. In delo, ki ga izvajate v smislu ocenjevanja, je za nas izredno pomembno. Te količinske ocene imajo v, kažejo na stroške in kažejo, v kakšnem smislu politika preprečevanja na področju okolja lahko prinaša zanimive rezultate tudi na proračunski in finančni ravni. In zato lahko dejansko, zahvaljujoč vašemu delu, vašim ocenam, pridemo do zelo zanimivih rezultatov. Vsi ti zunani stroški, te, ta eksternalizacija je tudi v srčiki našega dela. Vedno, ko govorimo o teh um, taksah za oglik eh, itd., itd., vse to spada v ta okvir eksternalizacije. In zato bi vas vprašala, kako mislite, da bi lahko skupaj pritisnili na plin? da bi nekoliko hitreje od teh količinskih podatkov prišli do pravih podatkov, ki bodo uporabni z finančne plati in ki jih bodo lahko razumeli tako naši kolegi kot kolegi iz odbora za gospodarstvo, ki se zaenkrat zelo umikajo od tega, saj menijo, da to ni prave gospodarske koristi. Hvala. Matijas Grote. Ja, govorili ste govorite o tem, da imamo v cestnem prometu vedno večji delež um, dizelskega goriva pri standardih kakovosti zraka, pa smo prav tako določili nove uh, indikatorje. In ker je to kontraproduktivnost, me zanima, kakšna je vaša ocena, kakšen je potek meritev in kakšna je strategija agencije za okolje, kako naj tukaj postopamo v prihodnosti, kako malo bo prišlo do revizije in če kot zakonodajalec postavimo standarde, moramo poskrbiti tudi za instrumente za dosego teh standardov. Zanima me vaša ocena tega problema. Hvala, Ana Rospah. Tak for me. Jeg vil gerne som det første sige tusind tak for et utroligt... Hvala lepa. Uh, Tudi sama bi se vam rada zelo lepo zahvalila za to zelo zanimivo predstavitev. Vaša agencija je dejansko polna energije in se s to energijo loteva dosjejev. Ampak tako kot moji kolegi bi tudi sama želela videti več konkretnih analiz pri vašem delu. Vprašali so me že, zakaj se ne odzovemo. Onesnaženost zraka je zelo visoka in kaj lahko tukaj storimo za delavce, ki delajo s strupenimi snovmi v tovarnah, še zlasti v vzhodnoevropskih državah. Kaj lahko torej storimo za nje? Ali je možno predvideti kakšne sankcije? Pa še eno vprašanje imam. In sicer merjenje kakovosti rečnih voda v Evropi. Na kakšen način se to miri in kaj lahko storimo na tem področju? Hvala lepa. Ja, veliko bo vprašanj, zdaj vas prosim za odgovore. Ne ja, bom poizkusila. Naj na začetku povem, da ko gre za odpadke, vodo, bio, eh, bioraznolikost, vse to je v sami srčiki našega dela in resnično želimo izvati države članice, da naj naredijo več kot zgolj oskladujejo svojo zakonodajo in da naj povijo nekaj več o dnevnih um, pogojih, v katerih živijo njihovi državljani. Ne želim. Uh, predvidevati, kakšno bo poročilo agencije čez nekaj tednov, ampak dejansko naj povem, da smo uporabili um, informacije strani držav, tudi gospodarsko analizo stroška onesnaževanja in uh, te številke so bile resnično zelo, zelo velike. Zato bomo skušali vaš odbor, pa tudi druge odbore, um, uh, informirati o številkah, ki govorijo nekaj o tem, da moramo um, si prizadevati za čim manjše onosnaževanje okolja. Gre za, delce, ki, ki, gre za majhne delce, ki so v uh, zraku in če to. če k temu prištejemo še problem ozona, potem to ni problematično samo za ljudi, ampak tudi za rastline in pa živali. Mislim, da je potrebno mm, posodobiti inštrumente, ki se uporabljajo v ocenju vpliva. Moramo se zavedati, da obstajajo prostorske razlike. Ni dovolj, da si ogledamo Evropo kot celoto, ampak moramo bolj upoštevati posamezne razlike, kakšne so razmere v mestnih naseljih. Eh, na podeželju in potem eh, tudi prilagoditi statistike, ko govorimo o izpostavljenosti. Napovem, da dobro sodelujemo z eh, statističnimi iradi po vsej Evropi. Vesela sem, da, je, da se je Eurostat odločil, da bo poskrbel za prostorske statistike. Uh, Eh, in nam bo na ta način omogočal, da preučimo izpostavljenost prebivalstva v mestih ali pa manjših naseljih ali mestih. Na ta način bomo lahko bolje razumeli, eh, kako je s temi onesnaževalci v kontekstu vsakodnevnega življenja. To se bo zgodilo k malu v naslednjem letu. In prav imate, ko sprašujete, o tem, kako doseči javnost. Naš namen je, da bi presegli samo poročanje in da bi to prostorsko ocenjevanje eh, bilo bolj dostopno tudi za javnost, da bi imeli možnost eh, vse skupaj te informacije inštalirati tudi na telefonih, na računalnikih in tako naprej. Na ta način bi si ljudje bolje lahko poučili o tem, kakšnim stopnjam onesnaženosti so izpostavljeni. Potem razmislili smo tudi o tem, da bi oživili birokratski sistem poročanja in sicer to možnost, da bi civilno družbo in pa javnost, eh, da bi lahko sodelovali pri eh, pridobivanju teh informacij. Eh, se pravi, na razpolago bomo dali cenene senzorje, ki jih bomo ugradili v telefone in druge naprave, zato da bomo lahko dobili informacije o tem, kakšna je stopnja lokalne onesnaženosti in na to bodo tudi državljani eh, del te širše slike poročanja o okolju. Mislim, da bo udeležba javnosti vedno večja in naša agencija mora dejansko uh, poskrbeti za uh, komunikacijo, ki bo potekala v obeh smerih, ne samo v eno smer. Moramo uporabiti medije in pa tisk za to, da uh, bodo ljudje um, videli, da pravzaprav um, si prizadevamo za to, da bi odpravili njihove pomisleke in pa skrbi. Uh, no, kar se tiče uh, nadzora nad uh, ohranjevanjem vrst, uh, tudi tukaj bodo ljudje lahko bolje opazovali, če se pojavljajo kakšne tuje vrste v njihem okolju in na ta način bomo dobili boljše informacije. Sedaj se bom vrnila na razprave o podnebnih spremembah in uh, govorila bom tudi o biotski neutralnosti, biomase, izrabe zemlje in pa tako naprej. Na, naj odgovorim na vaše vprašanje o Italiji. Ja, to je na seznamu, to vsebuje tudi zadnje poročilo. Seveda ni vse rožnato v tej zadevi. Ravno nasprotno. Mislim, da prihaja do resnih sprememb mm, v strukturi energije um, nekako se vse skupaj premika v smeri uporabe uh, plina, zemljskega plina in pa tako naprej. Uh, in uh, določenih virov energije še vedno ne uporabljamo v skladu za našimi zastavljenimi cilji. In če sprašujete, ali lahko dosežemo več kot 20 odstotkov, potem lahko rečem ja. Uh, ampak zato moramo poskrbeti za to, da bodo vse države. Um, prispevale k tem prizadevanjem. Ohranjati moramo pritisk na države, moramo poskrbeti za to, da bodo izkoriščeni vsi možni inštrumenti, ki so na voljo in na ta način bomo lahko dosegli tudi te cilje. Uh, kar se tiče dokaza, predlogov, zakonodaje eh, in eh, pobude, pa se mi zdi, da je 25 pravzaprav razumna številka in o kateri lahko razpravljamo tudi v javnosti. In to ni nekaj, kar bi me presenetilo. To je rezultat eh, podrobne analize iz poročila in dobro, lahko razpravljamo o tem, kako je vse skupaj vrdostojno, ampak dejansko so o tem govorile tudi države članice same. zdi se nam, da je to številka, ki, je, ki jo je možno doseči do leta 2020. Nekaj o ETS. Ko bomo stopili v naslednjo fazo, ko si bomo ogledali um, nekomercialni sektor in pa porazdelitev bremen. Uh, tukaj razmišljam naprimer o kmetijstvu. Ehm, tudi na podlagi prejšnje razprave, se mi zdi, da smo eh, priča dramatičnim spremembam, ko gre za emisije iz kmetijstva. Te spremembe se morajo nadaljevati, ampak se ima seveda opraviti tudi z ceno gnojil. Eh, seveda pa ima se skupaj opraviti tudi z vprašanji vode in pa biotske raznovrstnosti. Po mnogih letih sedaj opažamo naslednje. Prizadevanja na področju drugih sektorskih politik so um, takšni, da se dejansko pozitivno odražajo na zmaševanje eh, količine izpustov. Ehm, zdi se mi, da dejansko prihaja do zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in vaš odbor ter naša agencija bi morala to še naprej spodbujati, tako da ne bomo izgubili tega čez sektorskega pristopa in pa eh, prispevka, ki prihaja iz drugih političnih področji. Še nekaj o vodi kakovost vode še vedno velik problem. Obstaja do prisotnosti, eh, prihaja do prisotnosti nitratov in tako naprej, tudi drugih snovi. Ampak, ko gre za načrt za učinkovitost virov, nam bo učinkovitost na področju vode uh, pomagala pri tem, da bomo zagotovili um, ohranitev področja kakovostne vode če pomislimo na to, koliko vode se uporablja v kmetijstvu, eh, gre za 80 odstotkov, moramo seveda biti previdni pri tem, koliko vode um, pride v ta sistem. Celotna obremenitev na področju nosa se bo dejansko znižala in eh, določene države so tukaj že dosegle napredek. Naj se sedaj vrnem k biotski raznovrstnosti in k vprašanju, kako zagotoviti, da bodo ministerstva tukaj dosegla oziroma zastavila dosegljive cilje na tem področju bioraznovrstnost ima uh, še nek drug vidik, to je. Um, Gre za strožek, za strožek obnove, ta je v sami srčiki ekosistemskega računovodstva. To je sistem, ki se uporablja pri vsem, pri vsem, po vsem svetu. no, v statističnem smislu imamo s pomočjo teh stroškov obnove, na koncu pridemo tudi do nacionalnega ekosistemskega računovodstva. Upam, da bo parlament uporabljal to ekosistemsko eh, računovodstvo ne samo um, na področju ekosistemov, um, bo postalo jasno, da biotske raznovrstnosti ne bomo mogli tukaj izpustiti. Uh, to moramo upoštevati pri politiki do vode, bioraznovrstnosti in pa kakovosti zraka. Potem uh, biogoriva, uh, biotska raznovrstnost, neutralnost izpustov CO2, biomasa in tako naprej. Ko se vprašamo, ali bo biomasa lahko kdaj neutralna pri izpustih CO2 in če si vprašamo, kje se to biomaso proizvaja, um, moramo tukaj najprej je to pravzaprav ena izmed glavnih nalog naše agencije. Moramo se vprašati, ali lahko razvijemo tajnostne kriterije za biomaso. Da, te kriterije lahko razvijemo, ampak to mora potekati ob polnem razkritju tega, katere rastline rastejo, kje in kako. In, uh, uh, To bi morali narediti vse države, vse države bi morali biti pri tem udeležene. In ne vem, če smo politično v primernem trenutku, ko bi bilo to možno. In ne bi bilo pravično, če bi vam rekla, da lahko sedaj uporabljamo globalne podatke ali satelitske podobe in s tem eh, pridobimo zadostne podatke o tem, da bi lahko vzpostavili kriterije trajnosti ter jih eh, izvali po vsem svetu. Uh, tukaj gre za resno dilemo med eh, teoretično in pa akademsko razpravo in pa tem, kaj bi to pomenilo v praksi, ko bi morali dejansko na licu mesta razpravljati za vsako državo o tem, kako ustvarja svojo biomaso. V Evropi to lahko naredimo, to je drugo vprašanje. Tukaj se moramo posvetiti uh, vprašanju izrabe uh, tal zemlje, spremembe izrabe zemlje. Uh, Eh, moramo se posvetiti zeleni infrastrukturi, moramo se vprašati, kako se spreminja eh, izkoriščanje zemlje. In če si ogledamo reformo skupne kmetijske politike, potem tukaj obstaja določena reforma. Lahko, uh, tukaj zagotovimo, da bomo imeli zagotovljene te trajnostne kriterije vsaj v Evropi. Ko gre za mednarodno sliko, pa bomo potrebovali več politične sil, sile, um, volje, preden bi lahko uh, imeli nadzor nad uh, proizvodnjo biomase. Sedaj pa praktično vprašanje odpadkov, odpadnega materijala in pa vloge agencije pri tem. Vem, da ste govorili o um, izvajanju direktive o odpadnem materialu. No, tukaj obstajajo različni, različne ovire, naprimer ne izvajanje v pravnem smislu, tukaj lahko eh, komisija opravi svojo nalogo eh, in lahko izboljša situacijo skozi komunikacijo z državami članicami. Ampak meni se glavni problem pri odpadkih zdi naslednji. To sem opazila v številnih državah, številnimi predstavniki smo se tudi o tem pogovarjala. Tudi kaj obstaja problem neskladnosti, pomankanja investicij, pomankanje zmogljivosti, napačno razumevanje eh, razlike med recikliranjem, ločevanjem, ponovno uporabo in tako naprej tukaj obstajajo izredno velike razlike med eh, ambicijami in pa izvajanjem že na lokalni ravni, pa tudi pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev. Tukaj prihaja do napačnega razumevanja uh, hierarhije odpadkov za posamezne države, glede na potrebe populacije te države, potrebe pri energijah in pa načina izkoriščanja zemlje. predlagala bi, da bi v naslednjem letu ali dveh bilo bolje naročiti nekaj pilotnih študij, ki bi si ogledale razsežnost tega problema. E, sama sem obiskala številne države in sem dobila občutek, da bi vprašanje izvajanja oziroma probleme pri izvajanju lahko odpravili na neposreden način. E, dobro, zato bomo potrebovali nekaj časa, ampak zdi se mi, da bi bilo bolje, če bi vzpostavili dialog z državami, um, tako da bi države izboljšale svoje izvajanje, ne pa zato, da okrepimo naša prezadevana na področju nadzora, inšpekcij in tako naprej. Kakovost zraka. Tukaj gre. Eh, tukaj situacija je drugačna, uh, morali bi bolj Uh, udeležiti uh, lokalne skupnosti, regionalne skupnosti in tako naprej. Uh, agencija bi lahko sodelovala z svojim omrežjem držav članic, zato bi potrebovali več virov, ampak skozi sodelovanje lahko dosežemo velike spremembe v naslednjih nekaj mesecih, tako da bomo lahko v sedmem okvirnem programu lahko razpravljali o tem, kako uh, dati posebno težo v izvanju tudi v tem okviru. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja, če ne pa eh, sem pripravljena seveda odgovoriti še na dodatna vprašanja. Hvala, Jacqueline. Eh, seveda je za nas zelo pomembno to, kar počnete v vaši agenciji, odvisni smo od vaših študij, vaših analiz. In kako si videla, je veliko vprašanj odprtih, kakovost uh, vode, kakovost zraka, vprašanja z eh, odpadnim materialom, vprašanja odlagališč v posameznih državah članic. Želimo vedeti, kako nadzorovati eh, zakonodajo na tem področju. Eh, v glavnem, hvala lepa, da ste bila z nami. Tudi delegacija je bila navdušena nad tem, kako ste jih sprejeli v Kopenhagnu. Upam, da bomo nadaljevali z eh, dobrim sodelovanjem. Veliko sreče pri vašem delu. Resnično potrebujemo delo vaše agencije. Ja, tudi sama se želim zahvaliti za vašo podporo. See you next time. See you next time. Se vidimo naslednjič. Bien, nous continuons l'ordre du jour. V redu, nadaljevali bomo z našim dnevnim redom in sicer s točko o izvajanju evropske okoljske zakonodaje v različnih državah članicah. In sicer najprej situacija v Grčiji, gospod Skilekaki, ste tukaj, ste, izvolite, beseda je vaša. Well, my, uh, quite... no, moje vprašanje je enostavno. Komisija nadzoruje izvedbo direktive 91 skozi 156 EC o, o e, odpadkih in pa o zaprtju obstoječih odlagališč v Grčiji. To je velik problem v moji državi. Rok za to, da se zapre ta odlagališča je konec junija 2011 in pa rok za njihovo uh, obnovo je juni 2012. Komisija pravi, da bo izkoristila vsa možna sredstva, vključno z tem, da se vse skupaj privede pred Evropsko sodišče. Mene zanima, kakšne, kakšno je stanje implementacije v Grčije, koliko odlagališče je bilo do sedaj zaprtih in eh, ko, kakšne so možnosti, da bi vsa odlagališča bila zaprta do da bi bila obnovljena do junija leta 2012. Hvala lepa. Ali komisija lahko odgovori na to prvo vprašanje? Merci, We have received the uh, last report. Hvala lepa. Dobili smo zadnje poročilo grških oblasti 26. julija. Poročilo je potrdilo, da grške oblasti niso uspele upoštevati roka za to, da bi vsa odlagališča zaprla do 30. junija 2011. Ehm, še vedno obstaja 82 nezakonitih odlagališč. Um, prej jih je bilo 361, se pravi napredek je velik, ampak um, cilj še ni bil dosežen. Grške oblasti so obljubile, da bodo vsa odlagališča zaprle do konca junija 2012. Um, 14. septembra smo se srečali z grškimi oblastmi, z predstavniki grške oblasti. Pojasnili so, da je ta zamuda posledica um, občinske reforme, da si prizadevajo za to, da bi zaprli vsa preostala odlagališča, ampak da uh, je problem nizka stopnja črpanja sredstev Evropske unije. Obstajajo sredstva, ki so na spolago v te namen, namene, ampak stopnja črpanja je samo 68 odstotna. Eh, kakor veste, je komisija ustvarila tudi strokovno skupino za Grčijo. Izmed eh, nalog, ena izmed nalog te strokovne skupine je bila ta, da bi pomagali Grčiji zato, da bi učinkovito uporabili sredstvo za rehabilitacijo odlagališč. Komisija je 13. oktobra objavila tiskovno sporočilo o prvem srečanju med strokovno skupino in pa grškimi oblastmi. Dvakrat je omenjeno vprašanje upravljanja z odlagališčih v opisu nalog eh, te strokovne skupine. Naslednja stopnja bi bila, da se vse skupaj privede pred sodišče, ampak glavno, eh, komisija se sedaj osredotoča, da bi skozi oziroma s pomočjo strokovne skupine Grčija uspela počrpati čim več sredstev na licu mesta in da bi uspela ta odlagališča rehabilitirati do konca junija 2012. Hvala, gospod Resturos, ste tukaj. Ali je kdo tukaj, ki ga predstavlja in sicer zdaj z vprašanjem odpadkov v deželi kampanja v Italiji? Ne, nikogar ni. Oresterja Rosija ni in tako gremo naprej v zvezi z situacijo v Bolgariji. Kris Davis bo poročal, izvolite. Ja, hvala, nisem pričakoval, da bo moje vprašanje tako hitro na vrsti. Bolgarija. Ne vprašam, kdo je predstavnik komisije. Aha, dobro. To vprašanje sem postavil pred šestimi meseci v odboru in takrat smo vas prosili da se vrnete, zato se zahvaljujem, da ste se vrnili, ampak ko smo na zadnje dobili odgovor, eh, sem imel občutek, da čeprav komisija pozna eh, problem, nič ne eh, naredi v zvezi s tem, ampak sedaj je prišlo do napredka. Zato želim najprej pozdraviti napredek in se zahvaliti komisiji za postorjene korake. Želim pa povedati tudi to, Da, med sedanjim trenutkom in pa vsakršno možnostjo procesa pred sodiščem eh, je neko dolgo obdobje in eh, zato me zanima, ali želite ukrepati zato, da bi spodbudili bolgarske oblasti, zato, da bi zagotovili, da so ta območja zaščitena in da se ustavi proizvodnjo teh vetrnic, dokler ne bodo uh, objavljene vse potrebne ocene. Komisijo prosim, če bi lahko odgovorili na Krisovo vprašanje. Hvala lepa, Darje se je bil dosežen napredek. Šest območje, kjer. Issues, Galiakra, Uh, Imamo šest, šestih, eh, šest problematičnih uh, določitev. Uh, gre za območje Kaljakre. Uh, predstavniki našega generalnega direktorja so ga obiskali in so zbrali številne podatke. In dejansko je komisija dopolnilno sporočilo poslala konec septembra. Razlog, zakaj še ni bilo objavljeno mnenje, je to, da uh, smo želeli osvetliti vse probleme uh, tega primera, uh, eh, dodeljevanje ozemlja, izgraditev teh veternic in tako naprej. Sedaj je primer. Uh, pripravljen, videli bomo, kako bodo sedaj ukrepale oblasti in na to razmislili o naslednjih korakih. Kakor ste omenili, trenutno obstaja moratorij, o, o, eh, ko gre za razvoj veternih turbin eh, v tem območju. Eh, deloma gre za odločitev ministra, deloma pa za pomankanje zmogljivosti. Čeprav, se pravi, tudi ne glede na politično situacijo, se ta gradnja veternic ne bo nadaljevala. Verjetno se bo komisija odločila v naslednjih eh, tednih o tem, kaj narediti. Potrebujemo dopolnilno pismo. Dodatna informacija pa je ta, da si bomo ogledali obe strani meje, ne samo veternice v Bulgariji in pa Romuniji. E, torej, ogledali smo tako vetrnice v Romuniji in pa v Bolgariji, obstaja postopek kršitve proti Romuniji tudi e, iz istih razlogov. In e, to bomo naredili zato, da zagotovimo enakopravno obravnavanje držav in da zagotovimo, da ptice, ki jih bodo preživele, zato ker ne bo vetrnic v Bolgariji, da jih ne bo potem doletela ista usoda v Romuniji. No, hvala lepa. Eh, verjetno je težko uh, skriti obstoj veternic in zato razumem, zakaj ste želeli privaviti primer, bi, ki bi bil prepričljiv tudi pred sodiščem. No, predvedevam, da, smo, da govorimo tudi o veliki količini uh, denarja. Če je prišlo do razvoja veterne energije in uh, če pa ta ni v skladu z. Uh, dodelitvijo tega območja kot eh, zaščitenega območja. Potem bi konec konca lahko zahtevali, da se te veternice eh, podre oziroma eh, da se jih umakne iz tega ozemlja. Zanima me, kako bo komisija pristopila k temu. Ali lahko odgovorite na to vprašanje? Um, ja, um, dejansko je to vprašanje še odprto. Pripravljamo uh, dobro podkrepljen primer, zato ker želimo zagotoviti um, da bomo imeli pripravljene vse Eh, potrebne argumente, če bo prišlo do postopka pred sodiščem. Hvala. Oreste Rossi se nam je spet pridružil in nam bo sedaj poročal o izvajanju direktive o odpadkih v kampanji v Italiji. Ja, želel bi kaj informacij v zvezi z zadnjim opominom Italiji glede odpadkov v kampanji, torej ali bi nam lahko kaj dodatnega povedali v zvezi s tem. Izvolite. Merci à nouveau. Um, I'll, I'll discuss two things where we stand in the procedure. Uh, Naj povem, uh, kje je postopek. In pa vprašali ste me tudi o tem, kakšna je naša ocena trenutne situacije v kampanji. No, kar se tiče postopka, kakor je povedal tudi poslanec, je komisija poslala pismo 206, eh, torej uradno obvestilo. Eh, naslednje je obvestilo um, o tem, da bo primer obravnavan, obravnavan pred sodiščem. Italijanska vlada je pripeljala nekaj načrto upravljanja za območje kampanje. Eh, to je bilo objavljeno v. So it's still a draft. Uh, V uradnem listu in to je še vedno osnutek, ampak je to še vedno osnutek. Trenutno pripravljamo strateško okoljsko oceno in osnutek bo morda sprejet do konca leta. Pravim, da je to osnutek, se vse skupaj še ni dokončno in dokler ni sprejetja tega osnutka, potem eh, tudi ne bo na razpolago evropskih sredstev potem kakšna je ocena komisije. No, če smo poslali to obvestilo 206, pomeni, da nismo zadovoljni z osnutkom načrta upravljanja. Načrt sicer gre v pravilno smer, ampak vse skupaj bo v skladu z evropsko zakonodajo. To se bo pokazalo šele, ko bo ta načrt upravljanja dejansko izvajan. Če je namen, namen odlagališča, je, da bi zmanjšali količino odpadkov ali da bi zagotovili ločeno zbiranje odpadkov. Eh, to se v kampanji še ni zgodilo, čeprav si župan prizadeva za to, da bi uh, se to zgodilo, ko gre za anaerobna odlagališča. Uh, Eh, to se obstaja samo eno odlagali, takšno odlagališče, ki se ga uh, gradi, torej narobno odlagališče, potem se žigalnici iz Salerne in pa Kazerte bi naj začeli delovati leta 2014. In uh, dodatne zmogljivosti niso jasne. Uh, obstaja nerešeni problem 6 milijonov ton odpadkov um, in videli bomo, kaj se bo zgodilo s temi odpadki. Največji problem je pomankanje rešitve za prihodno obdobje. Vsak dan se ustvarja več kot 700 eh, ton uh, odpadkov. Uh, To je ena izmed največjih eh, količin. Eh, seveda sodelujemo z italijanskimi oblastmi na vseh ravneh. Komisar se redno srečuje z eh, predstavniki italijanskih oblasti in skušamo doseči napredek. Upamo, da bo prišlo do napredka, ko bo sprejet načrt za upravljanje z odpadki, ampak medtem obstaja tveganje, da bomo spet eh, se soočali z problemom odpadkov na, na eh, cestah, ampak komisija si zelo prizadevala to, da se to ne bi ponovilo. Hvala, gospa Kadenbach. Dve vprašanje imate v zvezi z Naturo 2000. Izvolite. Najprej z preglednostjo pri Natura 2000. Avstrija je edina država članica, ki ni dala na razpolago podatkov na spletu v sklopu eh, Evropije Natura 2000 in pa EU Natura eh, podatkovna baza. Ali to pomeni uh, kršitev direktive 2003-4 EG o javnem dostopu do okoljskih informacij? Vas lahko prosim za odgovor, gospod. Ja, morda je to eh, kršitev te direktive. Vedeti morate, da ta dve državi članice nasprotovali um, objavi informacij eh, Natura 2000 Viewer. Uh, Eh, druga država je bila Združeno kraljestvo, ampak Združeno kraljestvo je kasneje odstopilo od svojega stališča. Sedaj je Avstrija dejansko edina država, ki teh podatkov ni objavila. Eh, na to smo opozorili tudi avstrijske oblasti konec septembra. Eh, oblasti so obljubile, da bodo ukrepale in čeprav razumem, obstaja. Um, nasprotovanje ene ali dveh eh, dežel in to lahko blokira celoten postopek odločanja v Avstriji. Obja eh, v skladu z direktivi o preglednosti 2003-4, eh, v tej direktivi obstaja ostavek 2b v členu 7, ki zahteva razkritje načrtov in pa programov in spravnega vedika ne vemo, ali vse skupaj spada pod ta člen, ampak eh, prizadevamo si za to, da bi, da bi avstrijske oblasti objavile te informacije. Na ne pritiskamo tako z eh, političnega vidika, kakor tudi preučujemo pravni vidik omenjene direktive. Eh, torej, prizadivamo si, da bi izboljšani preglednost informacij glede okolja in opozorili smo avstrijske oblasti, da bo komisija podala še več predlogov o izboljšanju preglednosti, bi bilo boljše, če bi sedaj rešili ta problem Nature 2000. No, eh, kako pa je z implementacijo okvira Natura 2000? v skladu za seznamom uh, uh, rastlinskih in pa živalskih vrst bi potrebovali še vedno pet uh, eh, imenovan območij Natura 2000, pet v gorskem območju in pa pet v kontinentalnem območju. Postopek Evropskega sodišča proti Avstriji iz marca 2008 je bil umaknjen zaradi pomankanja dokazov. Kdaj se bo nadaljeval ta postopek kršitve? pouvez répondre, s'il vous plaît Oui. Lahko odgovorite? Ja, v bistvu to vprašanje ni bilo še izpostavljeno, kajti večino domače naloge mora upraviti eh, komisija in pač naši prijatelji v skupnosti. Poanta pri izvajanju okoljske zakonodaje je, da mora biti to vezano tudi na znanstvene dokaze, znanstvena dognanja. Ko smo začeli z primerom Avstrije, smo bili mnenja, da imamo dobre podatke, dobro dokazano gradivo pred sodiščem, pa smo ugotovili, da temu ni tako. Vemo, da tu pač nekaj smrdi, kaj ti raven eh, pomankanja določitve dezignacije je bistveno višja v Avstriji kot drugot, še posebej za določene vrste in določene habitate, ampak v tej fazi moramo predvsem izpostaviti, katera, katere lokacije je potrebno določiti. Tako da razlog, zakaj smo umaknili ta primer pred sodiščem, ta, ker seveda ne želimo izgubiti. In še vedno bomo imeli možnost, da se vrnemo na sodišče, enkrat, ko bomo imeli trdnejše znanstvene dokaze, eh, kar se tega tiste lokacije, ki jih je potrebno eh, določiti. Sodišče pa je bistveno bolj strogo zdaj, kajti lansko leto je sodišče razsodilo o španskem primeru in s tem je sodišče dvignilo dokazni prak, tako da moramo biti bistveno bolj previdni s sodiščem, tako da ne moramo povedati, kdaj bomo zopet začeli s tem primerom. Najverjetneje je prihodne leto, ampak razlog, zakaj nismo naredili nobenega koraka naprej, je ta, da mora komisija najprej zbrati trdne znanstvene dokaze glede tistih lokacij, ki bi Avstrija morala določiti. Nam lahko vsaj okvirno poveste, ne samo prihodnje leto. Ja, ta isto vprašanje bom uh, ponovil kolegom, ki preizkujejo ta primer. Druga kot prva polovica 2012 me niso znali povedati. Tu resnično potrebujemo trdne dokaze po posameznih vrstah, od lokacije do lokacije. Tako da eh, ne rad izgubljam primere in zato želim, da so dokazi kar se da trdni. Obstaja možnost, da boste parlament, še posebej odbor Envi, o tem redno obvešili, da, da nas ne bo da nam ne bo treba zastavljati vprašanj vsake pol leta. Ja, vsekakor. Hvala lepa. Dobro, mislim, da smo s tem eh, torej zaključili, s to točko na dnevnem redu. Predlagam, da gremo naprej na naslednjo točko, ki zadeva omejevanje emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih. Komisija bo imela predstavitev gospod uh, Tomas Ferhaje. Izvolite. Beseda je vaša, če nam lahko poveste, zakaj tu sploh gre. Lep pozdrav. Sam zastopam gospoda Vrhaja, pa Filip eh, François. Najprej hvala lepa za povabilo na predstavitev tega prvega poročila komisije o implementaciji in pregledu direktive 2442 ki jo bolj poznamo kot direktivo o barvah oziroma direktivo o dekorativnih barvah. Eh, poročilo je bilo sprejeto 27. maja letos. Pri tej predstavitvi bi najprej rad spomnil na par informacij glede te direktive. Direktiva o barvah je namenjena omejevanju emisij hlapnih organskih topil zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah, lakih in pa proizvodih za ličanje vozil. Posledice teh emisij prispevajo k formaciji eh, škodljivih fotokemičnih eh, spojin, eh, med drugim tudi ozon. Nevarnost, ki jo predstavlja, je to vrstne emisije, mm, so področile, da smo za leto 2010 določili najviše ravni izpustov. Države članice morajo s tem eh, ciljeno ukrepati proti posameznim eh, virom tovrstnih emisij, vključno z proizvodi, ki vključuje organska topila in zato smo z direktivo za barve eh, na ta način skušali kompenzirati z ukrepi na nacionalni ravni. Tematska strategija za preprečevanje onesnaženja zraka izkazuje, da je potrebno to vrstne emisije v Združenem kraljestvu zmanjšati za 51 odstotkov v primerjavi z ravnjo leta 2000, da bi dosegli umestni cilj za leto 2020, ki smo ga določili v tej tematski strategiji. Zadnja ocena na ravni EU nakazuje, da ta cilj zmanjšanja emisij lahko uh, dosežemo za implementacijo obstoječega akija, pri čemer pa ima direktiva obvarila ključno vlogo. Ta direktiva zahteva, da proizvodi, ki sodijo v področje uporabe, eh, pridijo na trg le, če vsebnost teh emisij ne eh, presega določenih menjih vrednosti, ki veljajo od 1. januarja 2007 dalje. Za barve in lake v drugi fazi predvidevamo strožje eh, omejitve in sicer od 1. januarja 2010 naprej. Direktiva prav tako zahteva označevanje proizvodov, ki sodijo v področju uporabe direktive. Kar zdela implementacijo direktive, prvo poročilo držav članic o programih spremljanja naj bi bili vloženi do junija 2008 in sicer za obdobje eh, leto 2007. Implementacija direktive je bila v zgodni fazi takrat in eh, zaključki na podlagi teh poročil implementacije so zato lahko zgolj preliminarni. Države članice so posredovali podatke, da države članice eh, spremljajo izvajanje te direktive z inšpekcijskimi ukrepi, čeprav so leta 2007 nekatere države članice zamujale pri vzpostavitvi inšpekcijskih programov in zato eh, bo komisija spodbudila te države k izmenjavi izkušnji najboljših praks z namenom izboljšanja razmer. Nadaljni podatki o implementaciji direktive o barvah bomo zbrali od držav članic v poročilih za leto 2010, ki so jih države članice morale oddati letos poleti. Te, ta poročila bo komisija preučila in pripravila tudi povzetek v zadnjem eh, poročilu, ki bo na voljo sredi leta 2012. Kar zadeva eh, pregled direktive, člen 9 eh, zahteva to vrsten pregled z namenom identifikacije morebitnih eh, novih potencijalov za zmanjšanje emisij eh, to vrstnih topil. Eh, za namenom doseganja ciljev kakovosti zraka. V letih 2008 in 2009 je komisija upravila študijo, ki je vključevala vse ključne deležnike in preučila celo vrsto možnosti za razširitev področja uporabe te direktive na eni strani in tudi za uvedbo strožjih e, omejitev, kar zadeva e, proizvode za ličanje avtomobilov. Ugotovili pa smo, da za regulacijo širokega nabora proizvodov verjetno lahko primoramo le k skromnemu zmanjšanju emisij. Predstavljalo bi to kar velik problem pri implementaciji in pa tudi eh, velik eh, strošek in pa tudi upravno breme. Iz eh, navedenih razlogov je komisija sklenila, da je sprememba področja uporabe ali pa menjih vrednosti v direktivi v tej fazi neupravičena. Ta preliminarna ugotovitev pa bo predmet ponovne ocene pri pregledu tematske strategije za kakovost zraka, ki naj bi opravili leta 2013. Pri tem pregledu bo komisija ponovno preučila eh, zdravstvene in pa okoljske umestne cilje, kakor tudi celovit nabor potencialnih ukrepov za nadaljno zmanjšanje onesnaženja zraka kot osnovo za izbiro najbolj stroškovno učinkovitega nabora ukrepov. Hvala lepa, gospa Okoni, želeli ste besedo. A, pri naslednji točki. Dobro, želi kdo besedo s tem v zvezi? Gospod Zandoni. Grazie, predsedente. Violeto. Hvala, predsedujoča. Prebral sem si poročilo in želel bi nekaj pojasnil v zvezi z določenimi točkami, če je možno. Prebral sem, da glede nadzora notranjega nadzora v državah članicah so bili opravljeni inšpekcijski nadzori pri grosistih in izvajalcih. In sicer v količini od minimuma nič do 540. Torej, vidimo, da imamo tukaj kar velike razlike pri izvajanju nadzora v državah članicah v zvezi z izvajanjem te direktive. Uh, In mislim, da je to velika ovira za njeno uresničevanje in da je to tudi skupen problem številnih drugih direktiv Evropske unije. Zato mislim, da bi bilo zanimivo, če bi si zamislili nek enoten sistem, kar zadeva notranji nadzor, glede na to, da imamo sedaj tako velike razlike V poročilu tudi nisem našel nikakršne preglednice, v kateri bi bile po državah članicah zavedene kontrole, ki so bile opravljene. E, in mislim, da če bi imeli pred seboj nek tak seznam, bi bilo bolj zanimivo in bolj učinkovito ugotavljati, v katerih državah so bili nadzori izvedeni in v katerih ne. Na to sem prebral naslednje, da je največja težava pri izvajanju direktive v tem, da ni na voljo dovolj upravnih virov, ki bi jih namenili to vrstnemu nadzoru. In sprašujem se, ali pri takšni direktivi ne bi bilo smiselno predvideti tudi pomoči iz skladov za države članice, glede na to, da če teh sredstev ni na voljo, določen države članice te direktive oziroma njenih določb ne izvajajo. Potem še nekaj. Vprašanje. ki zadeva naslednji problem. In sicer, v vašem poročilu smo prebrali, da je veliko zmanjšanje teh hlapljivih organskih snovicev vejev možno, če bi te snovi izločili iz deodorantov in drugih proizvodov proti potenju. In beremo, da to ne bi bilo možno, ker se potrošniki s tem ne bi strinjali. Sam menim, da ko govorimo o kakovosti zraka in o zdravju, to vprašanje strinjanja potrošnikov ne bi smelo biti vzeto v poštev. Pred, še pred par leti smo vsi uporabljali naprimer plastične vrečke, kadar smo šli po nakupih, sedaj pa so bile vse plastične vrečke umaknjene iz uporabe zaradi okoljskih skrbi. In zato se sprašujem, zakaj se izpostavlja ta problem, ki po mojem mnenju ni resničen problem. No in kar zadeva izboljšanje nadzora, torej izboljšanje tega nadzora, ki trenutno poteka, me zanima, kaj nameravate konkretno narediti, zato da bi ga izboljšali. Saj se mi zdijo zaključki tega poročila precej šipki. V bistvu ga berem kot neko navajanje dejstev. Pričakoval bi pa vendarle nekaj več. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali morda še kdo izmed kolegov želi besedo? Torej, dajem besedo komisiji za odgovor, izvolite. Thank you. Um... Hvala lepa. Kar zadeva vprašanje implementacije in pa razlike v številu inšpekcij in pa preverb ustreznosti, to je prvi pregled situacije. Dobili smo informacije strani držav članic, kar zadeva leta 2017, samo spomnim, da je direktiva eh, bila sprejeta leta 2004 in je šele stopila v veljavo v letu 2007. Eh, ugotovili smo to mm, pomakljivost, zato smo tudi rekli, da bomo spodbudili izmenjavo najboljših eh, praks in izkušenj med državne članicami, da bi zmanjšali ta razkorak in da se tudi opravijo ustrezne ustrezna preverjanja skladnosti. Bi pa bil nekoliko previden, kar zadeva določene preuranjene zaključke iz naslova tega prvega poročila, kajti zdaj se poglavljamo v informacije, ki smo jih dobili za leto 2010 in iz teh podatkov mislim, da bomo lahko pridobili bistveno boljši pogled v status implementacije tudi z tega vidika preverjanja skladnosti. Kar zadeva pomankanje upravnih razpoloživih eh, virov, tudi to bomo preučili sploh na podlagi novih informacij, ki jih bomo dobili letos. Kar zadeva pregled in možnosti za razširitev področja uporabe, kategorija deodorantov in eh, antiperspirantov je bila tista, ki ima največji potencial za zmanjšanje emisij, emisij eh, klapnih topil. Eh, več podatkov pa je v študiji, ki je bila pripravljena, kajti premalo informacije o ravnanju potrošnikov, kajti lahko se zgodi, da potrošniki potem prešli na druge proizvode, ki vključujejo prav toliko ali celo več teh eh, hlapnih eh, topil, tako da je najprej treba preučiti potencijalno ravnanje potrošnikov, predno se odločimo za Eh, bodi si novo omejitev ali pa celo za prepoved. S tem pa se navezujem tudi na vaše zadnje vprašanje. To bomo obravnavali tudi širše v mm, kontekstu pregleda tematske strategije o onesnaženju zraka in sorodne zakonodaje v širšem kontekstu preučevanja, kje lahko sprejmemo stroškovno učinkovite ukrepe za zmanjšanje emisij onesnaževal na področju kakovosti zraka. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu. In sicer kolegi, ki so odgovorni za to točko, niso prisotni, zato dovolite, da na kratko povzamem, zakaj gre. Nedavne težave, ki smo jih imeli z izbruhom bakterije E. coli v nekaterih živilih, so izkazale pomakljivosti našega sistema, gre za to pač, kakšne nauke smo oziroma ste uspeli potegniti iz teh incidentov in kakšne so eh, možnosti, ki jih vidite za to, da nam eh, posredujete kaj več informacij o tem in pa tudi o zaključkih Torej, nekoliko prehitevamo z dnevnim redom. Mislim, da gospoda Tarista se liko je še ni, ampak morda nam gospod Van Dijk ali pa gospod Rajen vendar lahko nekaj zadev s tem v zvezi že povesta. Gospa Okoni je tudi imela vprašanje, tako da bo to lahko uh, storila tudi drugi, seveda, torej gospod uh, Rajen, gospod Van Dijk, izvolite, beseda je vajna. Hvala lepa. Moje ime je John Ryan, prihajam iz eh, enote za javno zdrave in prenašljive bolezni v generalni direkciji Sanko. Naj povem, da z vidika javnega zdravja komisija skuša identificirati, identificirati tiste najpomembnejše nauke iz eh, incidentov z E. coli, še posebej zato, ker pripravljamo reformo zakonodaje z področja prenosljivih bolezni. To je nekaj, za kar smo ravno kar zaključili postopek presoje vplivov. Zdaj pripravljamo analizo zakonodajnega predloga, ki naj bi ga komisija potem sprejela decembra letos. Načeloma ta zakonodajni predlog upošteva ustanovitev Evropskega centra za preprečevanje eh, bolezni in eh, njihovo omejevanje. To izhaja iz eh, stare zakonodaje iz leta 98. Torej prva glavna sprememba bo ta, da bomo to zakonodajo aktualizirali in eh, na ta način upoštevali ustanovite omenjene agencije. Prav tako bomo pri tem pregledu upoštevali tudi mednarodne zdravstvene predpise, gre za mednarodno pogodbo, VHO, ki je stopila veljavo leta 2005 in vsaka od držav članic je pogodbenica eh, te pogodbe. Skušali bomo torej te mednarodne predpise vključiti v zakonodajo skupnosti skozi to omenjeno zakonodajo. Prav tako bomo skušali potegniti določene nauke iz eh, epizode HNN 11.39 temu odboru smo posredovali obe zunani oceni, ki ste bili opravljeni eh, pod naročilu komisije leta 2009 o naukih iz tega dogodka. Prav tako bomo skušali vključiti sem nekatere nauke iz eh, incidenta E-koli letos. Tu ne povem, da bomo skušali organizirati konferenco skupaj z veterinarskimi oblastmi in pa z organi pristojnimi za varnost hrane še pred koncem leta 2011 in eh, skušali identificirati tiste glavne nauke, glavna spoznanja. Prav tako bodo sem vključeni kolegi iz EFSE in iz ECDC, eh, e ki bodo zagotovili celovit pregled nad eh, stanjem. Kot rečeno, vsi ti elementi bodo vključeni v zakonodajni predlog, ki ga bo komisija obravnavala še pred koncem letošnjega leta in upamo, da bo ta okrepitev zakonodaje z področja prenosljivih bolezni privedla do okrepitev, kar zadeva našo pripravljenost na nevarnosti, ki jih predstavljajo prenosljive bolezni, kot drugo pa, kar zadeva spremljanje in pa oceno tvegan za nevarnosti, ki jih predstavljajo prenosljive bolezni. Potem je tu krepitev obladovanja tvegan skozi odbor za zdravstveno varnost. Prav tako pa bomo izboljšali komunikacijo z javnostjo, kar zadeva izbruhe prenosljivih bolezni. Ta zakonodaja torej je namenjena temu, da upoštevamo nauke, ki smo se jih naučili pri krizah z HN1 in E. coli in da se tudi izpostavil vloge Evropske agencije za preprečevanje eh, bolezni, mednarodno zakonodajo oziroma mednarodne predpise z eh, področja zdravja, prav tako pa tudi našo pripravljenost na obladovanje eh, kriz in tvega. Prav tako bomo v ta zakonodajni predlog vključili vprašanje nabave cepiv v primeru pandemije. Toliko torej o namenih komisije glede krepitve zakonodaje o prenosljivih boleznih, kar kot rečeno upamo, da nam bo uspelo še pred koncem leta. Besedo pa zdaj, če se strinjate, bi dal gospodu Miku, ki je ravno kar prispel. Hvala, gospa predsedojoča, se upravičujem. Eh, rečeno mi je bilo, da naj bom tu 15 do 6. Ne, ne, mi, mi prehitevamo, mi prehitevamo tako, da brez skrbi. Dobro. Torej, kar zadeva informacijo o tem izbruhu in pa še pa pripombo v zvezi z nauki, ki smo jih uspeli potegniti iz tega dogodka z vidika varnosti prehrane. Najprej statistika. Skupno je bilo 3910 primerov E. coli eh, v Evropski uniji, Norveški in Švici in 782 Eh, teh je potem razvilo težave z ledvicami, tako imenovani HUS sindrom. Ta izbruh je skupno povzročil 46 smrti, večina izmed teh v Nemčiji. Poleg eh, tega je Kopa Kožeka, eh, Evropsko družbe kmetov, ocenilo, da je vsaj 812 evrov šlo bo zelo v obliki izgub proizvajalcev eh, zelenjave. Nekatere te države so tudi eh, prepovedale uvoz eh, zelenjave, najpomembnejša je bila Rusija in tam je seveda letna vrednost tega posla 600 milijonov evrov. Komisija je v podporne ukrepe vključila 210 milijonov evrov za nojna pomoč in še dodatnih 15 milijonov za promocijo kmetijskih proizvodov, poleg 75 milijonov, ki smo jih razdelili skupaj z državami članicami, ko gre za skupne promocijske programe za prihodnja tri leta. Sodelovanje na ravni EU med eh, posameznimi akterji za obladovanje tvegan in eh, proizvajalci hrane in pa EFSO in ECDC eh, je bilo po našem mnenju učinkovito. Takoj so bila aktivirana ustrezna omrežja in usklajevalna srečanja so bila praktično vsakodnevno, združevala pa so tako nacionalne kot eh, evropske pristojne organe za področje javnega zdravja in varnost prehrane. Komisije, kot veste, igrala osrednjo vlogo pri zagotavljanju usklajenega odziva na to krizo, še posebej m, mm, za posredovanje med eh, našimi eh, organi pristojnimi za javno zdravje in varnost prehrane širom Evropske unije spremljali smo razmere, svetovali smo strokovnjakom in pa tudi potrošnikom in identificirali uspešno tudi proizvajalca, ki je bil vir te infekcije v Nemčiji. Kot veste, je EFSA pomagala mm, pri sporočanju skozi s tem zgodnega obveščanja, prav tako smo zelo učinkovito sodelovali z pristojnimi organi v državah članicah, zato da smo uspeli identificirati najbolj verjeten prvoten vir tega izbruha. Čim je bil vir kontaminacije ugotovljen in ko smo vzpostavili povezavo z semenje voženjami iz eh, Egipta, smo predlagali uničenje vseh lotov na eh, evropskem trgu, prav tako smo se odločili, da bomo začasno prepovedali uvoz vseh eh, semen in zrn iz Egipta. Egipta. Prav tako pa je komisija takoj eh, predlagala odhod misije FEO v Egipt za preučitev higijenskih razmer. Komisija je odpravila prepoved za eh, svež zelenjave, saj je bil izid te misije eh, pozitiven. Eh, smo pa ohranili prepoved za semena, dokler Egipt ne zagotovi zadostnih eh, zagotovil za ustrezno higijensko proizvodnjo. Prav tako naj povem, da je komisija danes eh, stalnemu odboru eh, za prehransko verigo predlagala podaljšanje te prepovedi, ki je prvotno veljala do konca oktobra, to želimo podaljšati do konca leta zaradi eh, nezadovoljivih ugotovitev, ki sem jih že omenil. Če že govorimo o naukih, ki jih lahko potegnemo iz te krize, seveda je nekaj naukov iz tega potrebno eh, povleči, eh, kar zdajva človekovo zdravje ste že slišali. Glede nadaljnega izboljšanja evropskega sistema eh, sporočanja in pa zgodnjega eh, opozarjanja. Tu načrtujemo skupno zasedanje eh, šefov veterinarskih uprav in pa šefov eh, inštituta za javno zdravje v sodelovanju z ostalimi organi za javno zdravje in evropskimi agencijami. Prav tako imamo že določene eh, ideje s tem v, zmes, v, v zvezi, kajti pomembno je, da nacionalni organi ne obveščajo prehitro o morebitnih virih okužbe, razen če to podpirajo trdni dokazi. Vendar pa je seveda treba tudi zagotoviti, da so vse naše odločitve in reakcije takšne, da ne uh, spujajo strahu med uh, odločevalci, kar zadeva sprejemanje ustreznih ukrepov za zavarovanje zdravja državljanov. Komisija bo skupaj z državami članicami obravnavala možne načine za krepitev samega okvira za evropsko usklajevanje eh, ocenjevanja pripravljenosti in ocene tvegan. Eh, v odziv na nevarnost za javno zdravje pa je eh, naš namen predvsem okrepiti sposobnost Evropske unije za hitro odzivanje v primeru prihodnjih tovrstnih kriz. Menimo, da bi se dalo izboljšati tudi samo komunikacijo z lokalne ravni na ravni centralnih organov. Prav tako smo EFSO prosili za znanstveno mnenje o morebitnih možnostih za omejitev tvegan v proizvodnji verigi za eh, področje eh, semen in kalčkov, kar bo potem osnova za razpravo o morebitnih prihodnih zakonodajnih pobudah. Poleg tega premišljamo tudi o eh, tem, kako bi olajšali izmenjavo informacij o eh, patogenih testih, ki se izvaja v eh, laboratorijih EFSA eh, e e in ECDC, prav tako razmišljamo o konkretnih oblikah usposabljanja za to vrstne nevarnosti. To je program, ki ga tako ali tako izvajamo, kot veste. In tu skušamo združiti vprašanje javnega zdravja in prehranske varnosti, kajti ravno ta povezava je, kot vemo, zelo pomembna. Toliko torej na kratko o naših dognanjih, seveda pa bom z veseljem slišal tudi vaša mnenja in pa pripombe s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa, gospa Okoni. Merci, madame le président, chers collègues. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Hvala lepa za to zelo zanimivo informacijo, ki daje upogled v problema, problematiko, ki izhaja iz uh, tega izbruha E. coli. E, dve vprašanje, zelo enostavni. Najprej, pravite, da potrebujemo znanstvena dognanja za sve dokaze, kar zadeva te mm, kalčke in ta semena. Ta semena, ki so zdaj prepovedana, naj bi izpolnjevala pravila odvezi za eh, biološko pridelavo. Zanima me zdaj, ali, kar zadeva to vrstno pridelavo, obstajajo razlike med biološko pridelavo in konvencionalno pridelavo, eh, ki lahko razloži, zakaj je prišlo do te okužbe. Skratka, ali so semena iz biološke pridelave potencialno bolj uh, dovzetne za kontaminacijo. To je moje prvo vprašanje. Skratka, ali ste opravili kakšno študijo v tej smeri? Drugo vprašanje. Tri ključna žarišča eh, smo imeli Hamburg, Begle in Lille. Hamburg in Begle Mm, tam sta bili žarišči eh, za kalčke. V drugem primeru, torej v Lilu, pa je šlo za eh, žarišče te okužbe, ki je izhajalo iz mletega mesa. Torej, zanima me, ali smo naredili morda kakšen korak naprej v sami analizi te, bikte, te bakterije in eh, ali smo tudi preučili eh, vedik sledljivosti, kar zadeva ta živila. Hvala lepa, gospa Okonje, gospod Šnelhart. Hvala lepa. Mislim, da je poročilo komisije v bistvu zadovoljivo. Parlament oziroma naš odbor je že sprejel mm, tudi resolucijo, v kateri smo ta vprašanja izpostavili, tako da mislim, da je to poročilo zadovoljivo in eh, prvi zaključek je lahko ta, da je sistem zgodnega obveščanja in eh, opozarjanja v Evropi zadovoljivo deloval. Ampak eh, določene stvari bo treba izboljšati, kajte kar naenkrat imamo vire okužb na področju, kjer smo menili, da se v bistvu nič ne more zgoditi. In to me torej privede do mojega vprašanja, ali je nevarnost res tu in ali komisija namerava na tem področju biološke pridelave eh, opravljati strožji nadzor, da bi na ta način preprečili to vrstne okužbe. To bi bilo pomembno. Še bolj pomembno pa se mi zdi to, da v očeh javnosti te procese nekoliko bolj razčistimo. Kajti paniko, ki smo jo povzročili z to javno objavo, ki se je zgodila na način, kot se je, teh 812 milijonov izgub, je bilo v bistvu nepotrebnih, če bi bili nekoliko bolj disciplinirani, če bi nekoliko bolj ustrezno eh, postopali, še posebej na politični ravni, kajti strokovnjaki so opravili svoje delo in to zelo dobro, mimo grede. E, eh, tako da mislim, da bi moral eh, Brusel še nekoliko bolj pritisniti na politike v posameznih državah, da se obnašajo manj populistično pri takšnih vprašanjih, kajti to je resnično nevarno, kajti potrebujemo znanstvene dokaze, moramo vedeti, zakaj točno eh, je šlo oziroma gre v danem primeru, da potem lahko tudi strokovno ukrepamo. Sicer pa se mi zdi vaš predlog dober, torej krepitev vsedanje eh, zakonodaje eh, na področju prenosljivih bolezni se mi zdi spremljivo. Imam pa eno vprašanje, ali želite potem vse čas imeti na razpolago cepiva ali pa nameravate eh, nadaljevati z raziskavami za to, da se ve, kako sploh proizvesti eh, cepiva. To je nekoliko nejasno, kaj ti prihaja ena ena ena eh, in cepivu in zato je bilo kar nekaj eh, vprašanj, kaj ti na koncu koncev smo vso proizvodno morali uničiti, ker tega ni bilo možno več eh, uporabljati. Tako da tu se odpira težko vprašanje, eh, pa pričem pa sem, da eh, bomo v prihodnosti uspeli to področje bolje obradovati. Hvala lepa, gospod Zaneli. Mirja Lačankijo ali problema? Tudi jaz se pridružujem temu biološkemu problemu. Namreč to, kar se je zgodilo, je vrglo neko senco na biološke proizvode na trgu. Slišal sem to že s strani potrošnikov in še sedaj so ostala določena neodgovorjena vprašanja, ki so po mojem mnenju zelo škodljiva za sektor, ki pa je gotovo zelo pomemben, saj prispeva k čistejšemu kmetijstvu, k manjši obremenjenosti okolja s pesticidi in eh, gnojili in posledično ima tudi manjši učinek v primerjavi z drugimi praksami, ki so škodljive za podnebje. In zato me zanima, ali imamo kakšne podatke o tej tržni panogi in sprašujem komisijo, kaj namerava storiti za to, da bi preprečila, da bi ta kmetijski sektor ostal zaznamovan. In ali so bile upravljene kakšne raziskave v zvezi s uh, temi stranskimi učinki, ki jih je seboj prinesel ta hud problem. Ja, gospa Okonija, ali želite še kaj dodati? Ja, hvala, gospa predsedujoča. No, če se navežem na to, kar je povedal naš kolega Šnelhard, je tu še en vidik pri krizi, ki smo ji bili priča in sicer je to upravljanje, vodenje te krize določene dejavnosti so dejansko utrpele veliko škodo zaradi tega, ker ni bilo dovolj usklajenega delovanja. In zato so tudi določene kmetijske panoge eh, doživele tukaj kar velike travme, finančne, gospodarske in tako naprej. In zato mislim, da bi morali tudi na tem področju vnaprej predvideti, kar se lahko zgodi in sicer v vidu zaščite potrošnika, kmetijstva in tudi zato, da podpremo dejavnosti, ki jih ne nazadnje potrebujemo. Hvala. Ja, pogledajte, dala vam bom besedo, ampak res bi vas prosila, če lahko zelo natančno odgovorite na obe vprašanje, ki jo je izpostavila gospa Okonije in ki se med seboj eh, razlikujeta in sicer najprej, kako izvajati to načelo previdnosti, eh, v zvezi s katerim je gospod Šnelhart tudi povedal, da je v nujnih zadevah vprašanje lahko zelo občutljivo in drugič, glede upravljanja krize, ali je možno to predvideti na bolj uravnotežen način, pri čemer se bo upoštevalo stanje v kmetijstvu, pa tudi ta negotovost, v situaciji, ko pride do takih nesreč, ki povzročijo tudi žrtve. Gre za občutljive zadeve, tega se vsi zavedamo, torej, če nam lahko stvari dodatno osvetlite, vam bomo hvaležni. <clears throat> Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Naj povem, da smo sredi evalvaciji in kot napovedano bomo o podrobnostih razpravljali potem, ko bomo dobili dodatne potrebne informacije strani EFSE, pa tudi na podlagi um, izkušenj iz posameznih držav članic. Naj povem, da eh, lahko predstavljam trenutna stališča, ki pa niso v končni odgovori, kajti um, nismo še zbrali vseh izkušenj. Zdi se mi zelo pomembno spomniti na vse, da izbruhi bakterije E. coli uh, pojavljajo vsako leto v različnih mestih v Evropi. Uh, to pa je bil pomemben sev uh, oziroma pot, uh, poseben sev, uh, Eh, posebno nevaren sev, sicer pa moram spomniti na to, da do izbruhov bakterij E. coli prihaja relativno pogosto. Mm, no, naj podarim, da je to bil drugačen sev, ki ni imel nobenih. Eh, oziroma, ne smemo povezovati dveh eh, posebnih primerov, torej tistega v Nemčiji in pa tistega v Lilu. No, kar se tiče vprašanja organske oziroma m, mm, ekološke proizvodnje, o tem, ali je ta dovolj varna. Um, ne povem, da pripravljamo analizo, no, ampak v, teh, v tem specifičnem primeru, v teh kalčkih, ki so prišli iz Egipta, je bilo tako, da so to bili kalčki, ki izvorno niso bili namenjeni človeškemu uživanju. Um, to je področje, ki mu moramo posvetiti več pozornosti. Ne gre za vprašanje ekološke ali drugačne proizvodnje. Gre za to, da moramo zagotoviti, da se to ne bo ponovilo. Gre eh, za to, da moramo um, zagotoviti, da nadzorujemo celotno proizvodno verigo in da vemo tudi, kakšen je prvotni namen teh uh, kalčkov oziroma semen, ki so uporabljeni za kalčke. Mm, seveda, ko gre za analizo ukrepov, tudi ta analiza še ni končana. Eh, zato bi, je težko povedati, kaj bi bili najboljši ukrepi. Včasih smo, uh, so bila objavljena sporočila, ki niso temeljila na, na znanstvenih ugotovitvah in zato se je javnost včasih prekomerno uh, oziroma nesorazmerno odzvala. Kako postopati v takšnih primerih? Uh, seveda igra tukaj tudi komisija mm, svojo vlogo, uh, in komisija je nadzirala to, kar se je dogajalo v posameznih državah članicah. Skratka, v tem trenutku še potrebujemo več analiz in pa več informacij, zato da bi lahko povedali, kakšnih lekcij smo se naučili iz tega posebnega primera. Naprosil bom kolega, da naj pove nekaj več o odzivi v zvezi z. Uh, Eh, javnim zdravjem. No, samo v zvezi z javnim zdravjem in pa mm, upravljanjem stvegani, napovem, da je tokrat se prvič zgodilo, da so se uh, srečali tako kolegi zadoženi za javno zdravje, kot tudi za um, um, varno, za uh, predstavniki varnosti s hrano. Uh, srečali so se dnevno zato, da bi pregledali, kako se razvijajo razmere, najprej z vidika javnega zdravja. No, če, si javno, eh, če si ogledamo zadnje informacije v zvezi s tem in če razmislimo o tem, kakšne ukrepe bi lahko predvideli za zdravljenje ljudi z naprimer odpovedjo ledvic. Gre pa tudi za vprašanje vprašalnika pacijentov, Eh, torej s katerimi bi se lažje dosi, določilo, kaj je vir izbruha. Eh, potem razmišljali so tudi o možnosti omrežja zdravstvenih delavcev, zato da bi ti izmenjavali najboljše prakse torej med bolnišnicami in pa zdravniki, ki so dejansko obravnavali te bolnike. In pa v drugem delu sestanka je vedno prišlo eh, do vnosa informacij tudi strani kolegov iz EFSE. Uh, eh, ti so razmišljali o tem, kakšne ukrepe bi lahko uh, sprejeli za to, da bi umaknili uh, okužene proizvode z trga. Se pravi, šlo je uh, za kombinacijo uh, dveh področji, uh, EFSE in pa vidika javnega zdravja. EFSE je tukaj imela bolj, raz, bolj razvit pravni okvir. Kar se tiče poročanja, naj povem, da od leta 2009, od izkušnje z izbruhom virusa ptiče gripe, je bilo ugotovljeno, da je potrebno boljše sporočanje javnosti. Zato smo tudi tekom izbruha bakterija E. coli skušali najprej identificirati to, kakšna sporočila so prišla do javnosti, bodi si preko interneta ali eh, tiska. Skušali smo pripraviti našo strategijo sporočanja v skladu z zadnjimi znanstvenimi dognani. Ta strategija sporočanja je bila tudi del naše strategije za javno zdravje. Mislimo, da je um, sporočanje bistven del upravljanja s tveganji in uh, te strukture želimo tudi nekako kasneje formalizirati. Gospod Šnirhar, želi nekaj dodati? Ja, dodatno vprašanje. Morda sem se skupaj narobe razumel, ampak rekli ste, uvoženo seme naj ne bi bilo uporabljeno za človeško uživanje. No, eh, te, ta semena se sploh eh, težko eh, nameni za človeško uživanje, ampak se uporabi za to, da bi se pridelalo določeno živilo. In če se sedaj to seme uporabilo na nepravilen način, potem je to pravzaprav kriminalno dejanje in moramo se uh, um, vprašati, zakaj to seme pravzaprav ni bilo namenjeno za uh, pridelavo določenih živil ali, živil. ali lahko nekaj več poveste o tem? Ali lahko eden od vas odgovori na to vprašanje? Hvala. Yes, um, <coughs> good afternoon. No, this, uh, the seeds actually, yes. Yeah. Ja, gre za to, da je pri francoskem izbruhu so bila semena namenjena, niso bila namenjena za človeško uživanje. Naj bi se uporabilo ta semena za, pripra, za posaditev in pa za pridelavo kalčkovih teh semen. No, ampak to je povezano z izbruhom v Franciji, je bilo vse skupaj povezano z tem. Eh, to embalažo semen, ki pravzaprav niso bila namenjena za uživanje. Bon, ben, écoutez, euh, d'entact, <laughs> que peut-on dire? No, poslušajte, kaj lahko sploh še rečemo? A naj priporočimo, naj si potrošnike kupijo očala, gospa Okuni. V bistvu sama uživam te proizvode. To so mm, takšna semena za rabo v kuhinji, ki jih je treba pustiti, da se mm, skalijo. In eh, ko mi uživamo semena, ki jih vsebujejo ti proizvodi, eh, so, to so pač proizvodi, ki so v redni prodaji za uživanje. In če pa na paketku piše, da nekaj ni za uživanje, da ni za prehrano, potem je logično, da to ne sme biti eh, na voljo za prehrano. Ampak sama tega še nisem videla v teh paketkih s semeni in kalčki. Uh, Najlepša hvala, dragi kolegi, drage kolegice. Torej, naslednji sestanek bomo imeli 27. oktober ob 9. zjutraj v Strasburgu in želim vam lep preostanek večera.